Ker je eh, poročevalec Jan Olbricht eh, tukaj v dvorani, mislim, caj, da je. A lahko začnemo? So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Gospe in gospodje, pozdravljam vas na popovdanskem delu naše seje odbora. Predsednik Jean Artui vam je dopovdne že povedal, da ga popovdne ne bo z nami. Zato imam jaz to čast in veselje, da namesto njega vodim to sejo. Najprej imamo točko na dnevnem redu, na kateri imamo dovolj časa za razpravo. Gre za fleksibilnost v večletnem finančnem okviru. Pri nas v naši sredi pozdravljam gospo Eulalijo Rubijo in gospoda Petra Bekerja. Hvala, da ste prišla na našo sejo in da nam bosta pomagala pri naših eh, premislekih in razpravah. Dve pisni predstavitvi smo dobili v zvezi z to tematiko od vaju. Richardu Crowe iz pravne službe parlamenta bom najprej dal besedo. Pravna služba je pripravila študijo v tem okviru. Ampak sprašujem najprej gospoda Ulbrihta. Hočete vi najprej besedo? Yes, uh, you, uh. Hvala. Gospod predsedajoči, danes bom govoril v imenu dveh poročevalcev, gospoda Tomaja in v lastnem imenu bom govoril. Kot eh, kratek uvod naj povem, kam smo prišli. Pripravljamo poročilo na lastno pobudo, o katerem bomo v tem odboru glasovali februarja naslednje leto. V tem dokumentu bomo najprej obravnavali nekatere osnovne elemente nove uredbe oziroma predlogov parlamenta, ko gre za umestni pregled in Eh, pripravili bomo se skupaj na osnovi resolucije o prihodnem večletnem finančnem okviru ali MFF-u. V našem poročilu, v našem dokumentu bomo najprej navedli splošne pripombe, ko gre za naravo proračuna, strukturo proračuna, ko gre za trajanje okvira ampak poleg tega bomo spregovorili tudi o celotnem strukturiranju proračuna, zlasti ko gre za fleksibilnost. Fleksibilnost in enotnost proračuna bomo obravnavali. Zakaj? Zato, ker od vsega začetka poskušamo dokazati naslednje. Potrebno je povečati fleksibilnost proračuna, da bo bolj odprt in da ga bomo lahko so oblikovali v obdobju sedmih let. To je torej nekaj elementov, ki jih bomo predlagali. Osredotočili se bomo na fleksibilnost, na to, kakšne inštrumente imamo trenutno, ki dobro delujejo, katere inštrumente je treba preoblikovati, popraviti, katere inštrumente je treba obnoviti. Morda bomo potrebovali nekaj nove fleksibilnosti instrumente za fleksibilnost in elemente za fleksibilnost bomo morda potrebovali. Torej, vprašanje, ki se zastavlja, je, kako se skupaj deluje po našem mnenju in kako, kaj lahko spremenimo, da bo proračun bolj fleksibilen. Drugič, naše stališče glede enotnosti proračuna. Če govorimo o enotnosti proračuna, je treba seveda povdariti, da bo naš odbor ko bomo delali naprej, vse bolj ugotavlja, kako zapletena je finančna struktura, struktura ne bom rekel proračunska struktura, temveč finančna struktura. V tej strukturi gre za proračun Evropske unije, pa tudi še za nekatere obrobne elemente. Gre za celo konstelacijo različnih elementov, ki so med seboj povezani. Gre za kaj? Gre za eno težavo, namreč kako imeti jasno predstavo o tem, kaj je v proračunu, kar odraža politike, kakšne politike hočemo skupaj financirati, kakšne inštrumente imamo za to in ali proračun odraža niz politik, za katere je v pogodbi zapisano, da jih moramo skupaj razvijati. Potem vprašanje, kakšna je vloga zunanih instrumentov če sem jasen in odkrit, se treba vprašati, ali jih sploh potrebujemo. Je moč vključiti različne zunanje finančne instrumente v proračun? Kakšne bodo posledice proračuna? Dosti krat pravimo nekaj stvari, vključujemo v proračun, ne da spremenjamo najviše vrednosti, lahko, kar lahko uniči proračun. Torej, vprašanje je, ali to rabimo hočemo imeti neko večjo fleksibilnost ali samo nekaj hočemo dodati, kar nima dodane vrednosti. Nekaj se dodaja, ti instrumenti se dodajajo, ne da bi jih nadzirali. Potem druga zadeva. Kakšna je vloga teh instrumentov in njihov pomen? Ali imamo sploh kakšen nadzor kot voljen organ na to lahko? nadziramo te instrumente, smemo nadzirati te instrumente. Države članice morda menijo, da jih ne smemo nadzorovati. To sta dva elementa, o katerih bomo danes govorili v tej javni razpravi. Najprej fleksibilnost v kontekstu novega večletnega finančnega okvira, torej MFF-a, in drugič v okviru novega proračuna. Dobili bomo morda nekaj predlogov, napotkov, eh, ki jih bomo lahko v prihodnosti uporabljali, da jih vključimo v ta dokument. Hvala. Hvala, gospod Olbricht. Dr. Rubio, dobili ste sedaj vtis o mnogih vprašanjih, ki si jih zastavlja ne samo poročevalec, temveč tudi naš odbor. Veselimo se vaših, vaše predstavitve in upam, da boste nam pomagali najti odgovore na nekatera od teh vprašanj. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Predstavila bom prihodnji finanč, večletni finančni okvir in njegovo fleksibilnost. Najprej, o čem bom govorila? Najprej neka splošni premislek o naslednjem večletnem finančnem okviru. To ste prosili, da naj naredimo. Potem bom nekaj rekla kakšne so in kako delujejo trenutne določbe o fleksibilnosti v MFF-u, potem nekaj splošnih naukov, ko gre za uporabo fleksibilnosti v MFF-u 2014 do 2020 in kako izboljšati fleksibilnost po letu 2020. Torej, nasplošno naj vam povem, kaj po mojem mnenju je glavni izziv. Če povzamem, gre za dva izziva ali dvojni izziv. Najprej prilagoditi se v proračunu uh, vrzeli, ki bo nastala po Brexitu. Veste, da Združeno kraljestvo ne bo več prispevalo v e proračun EU, to je okoli 10 milijard na leto. In potem imamo povečanje porabe za nova prioritetna področja, recimo zunanja in notranja varnost takšen bi bil najboljši scenarij, da najdemo nove vire sredstev, zlasti lastne vire sredstev za to, da zapolnimo to vrzel in gre za neke vrste premik porabe sredstev na novih področjih, namesto na starih politikah, na novih politikah. In treba je reformirati ti dve področji politik, istočasno pa zmanjševati skupno porabo. To je neke vrste zaželjen scenarij. Ne vem, ali ta uh, scenarij lahko že vključimo v proračun za leto 2019. Izvedljiv scenarij pa bi bil neke vrste tranzicijski MFF. Morda se motim, ampak sem skeptična, ali lahko na dveh političnih področjih, kot sta kohezija in skupna kmetijska politika, naredimo velike spremembe. Morda so reforme možne, ampak je vprašanje, ali bodo pravočasne za naslednji MFF. Torej, drugi scenarij je nekaj sprememb na teh področjih, potem premestitev sredstev iz eh, starih na nova področja, potem razvoj ali celo veliko reformo sistema lastnih virov sredstev. Čeprav tega pred letom 2019 ne bomo mogli narediti. Torej, fleksibilnost in določbe o fleksibilnosti. Že na zadnjih pogajanjih o MFF-u je to bila vroča tema. Nekaj stvari smo izboljšali, zlasti ko gre za določbe za povečano uporabo marš, globalno maržo za plačila, globalno ali skupno maržo za prevzete obveznosti, potem rezervno maržo, ampak vse skupaj je ugrajeno v fleksibilnostne instrumente. Gre za globalizacijski sklad, za solidarnostni sklad in za določeno fleksibilnost v novih eh, programih. Kako te tri variable delujejo? posebni inštrumenti izven MFF-a, kateri so? Inštrument fleksibilnosti smo pogosto uporabljali, najbolj pogosto je to uporabljen inštrument in najbolj zanimiv in praktičen inštrument, zlasti ko smo se odzivali na begunsko krizo. Leta 2015 in 2016 smo uporabljali ta inštrument, do leta 2016 smo iz črpali celoten eh, znesek eh, virov, drugi inštrumenti pa so bili bolj neenakomerno uporabljeni in manj pogosto. Če te instrumente analiziramo, vidimo, da uredba o MFF ni bila čisto jasna, ko gre za obravnavo teh plačil, ali naj bodo vključene v najvišje, torej zgornje meje ali ne. Komisija je menila, da jih je treba vključiti v največje dovoljene vrednosti in plačila povezana s temi inštrumenti, če so v zgornji meji, potem to pomeni, da so pač marže za naslednje leto nižje. Zmogljivost uporabe fleksibilnosti se zmanjša. Imam nekaj preglednic o uporabi posebnih instrumentov lahko vam jih kasneje dam in boste lahko na tej podlagi lahko zastavljali vprašanja, kajti čas nas preganja. Določbe o fleksibilnosti za uh, uporabo marš v največji meri, tako imenovana contingency marža, je sedaj nič celih nič štiri odstotka BDP-ja devet držav članic EU, potem imamo globalne marže za plačila, globalne marže za uh, obveznosti. Na ta način lahko prevzete obveznosti oziroma plačila premikamo v naslednja leta. Če si ogledamo, kako so te določbe delovale v MFF-u do sedaj, kaj lahko sklenemo? Zneski ki smo jih uporabili v okviru globalnih marž za plačila in za eh, obveznosti, so se spreminjala iz leta v leto. V določenem letu smo jih veliko uporabljali, v drugem pa ne. Če je to odstotek eh, devetih eh, članic Evropske unije, potem je treba vedeti, da je to približno 4 milijarde evrov na leto. Ampak to, Mažo je treba pobotati z viri iz naslednjega leta. Torej, če imamo obširno uporabo maže v enem letu, moramo to potem v naslednjih letih pobotati. Torej, to ni neke čudežno, uh, čudežno orodje za to, da se izkopljamo iz težav. Globalne maže za plačila te so zelo koristne. To je zanimiva novost tega MFF-a. Ta graf, na primer, kaže naslednje. Na vrhu imamo odobrena plačila, zgoraj je to številka za 2014 do 2017, spode pa za 2017 do 2013. Modra črta so uh, odobrena sredstva za plačila na podlagi prvega MFF-a in potem na podlagi tehničnih eh, popravkov. V teči barvi pa so odobrena plačila v zadnjem letu MFF-a. Veliko plačil je bilo na začetku finančnega okvira, ki pa jih kasneje nismo pokrili. Države članice so potem morale vračati denar, ker enostavno niso porabile sredstev. V sedanjem FFF-u se to ne dogaja, kajti naprimer 2016 je prišlo do paca, ko gre za dodeljena plačila. V zadnjih letih MFF-a je to dobro. Na ta način lahko optimirate skupno najvišjo vrednost plačil. Kar zadeva globalno maržo za obveznosti, ta tukaj ne gre za velike zneske, to je bilo koristno, ampak samo za eh, jamstva smo večinoma uporabili to. Ko gre za prevzete obveznosti, pa smo morali eh, uporabiti to maržo za to, da se eh, prilagodimo fleksibilnosti, ko gre za spremembe. Torej, komisija je sprejela z Junkerjevim načrtom nove prioritete in zato smo morali dodeliti dodatna sredstva tem prioritetam. Globalna marža za obveznosti torej ni bila zadostna, da bi se prilagodila umiku v prioritetah. Potem gre na fleksibilnost pri programih porabe sredstev. Tukaj je nekaj izboljšav, za naslednje leto, zlasti ko gre za uh, ovojnice za kohezijo, vendar poraba sredstev je še vedno zelo toga. 70 odstotkov vseh sredstev se, kar zadeva njihov namensko porabo, vnaprej določi. Torej, kaj so splošne nauki? Če si ogledamo, kako so določbe o fleksibilnosti se uporabile v, pre, v praksi, se je treba vprašati, ali imamo fleksibilnost za marže, ki zadostuje. Če hočemo imeti fleksibilnost pri marži, pri maržah moramo imeti določbe o fleksibilnosti ustrezno oblikovane. No, Evropski parlament in svet tukaj nista bila istega mnenja ko gre za najviše vrednosti za obveznosti in plačila je bil svet, zato da se vnaprej določijo, parlament je bil proti, ampak sedaj je nekaj določb o fleksibilnosti vseeno ukvir, vključenih eh, v to novo uredbo. Čeprav je tukaj parlament slabo šel, prišel skozi. Še vedno je tako, da teh določb za fleksibilnost, ne glede na to, kakšne so marže, ne morete v vsakem primeru uporabiti. Potem drugič, treba je pojasniti obravnavo plačil, ki so zasnovana na uporabi posebnih instrumentov. Komisija je tukaj bila drugačnega mnenja, kakor parlament. In tretjič, umestni pregled, ki je bil zelo skromen, tako po obsegu, kot eh, tudi, ko gre za posamezne določbe. Ampak ta umestni pregled mora v prihodnosti biti bolj sebinski, bolj poglobljen, kajti ustvarja možnosti za velike spremembe. V preteklosti je bil zelo skromen, skromen zaradi pravnih omejitev in zato, ker enostavno svet ni želel spremeniti najvišjih vrednosti. Umestni pregled mora biti drugače zastavljen. Kako lahko povečamo fleksibilnost v obdobju po 2020? V dokumentu, ki ste ga dobili, imamo nekaj predlogov. Prvič, sprememba strukture in trajanja MFF, o tem ne bom kaj podrobno govorila, kajti o trajanju MFF-a se še ne pogovarjajo inštitucije, potem okrepitev posebnih inštrumentov izven MFF-a, potem odprava težav za spremembo področja porabe. Kako lahko okrepimo posebne inštrumente izven MFF-a? Inštrumenti fleksibilnosti, kot smo ugotovili, so koristni. Morda bi bilo treba razmisliti o združitvi nekaterih teh inštrumentov recimo za tako imenovano emergency aid rezervo, lahko nekatere instrumente združimo. Tudi rezervo za krizno rezervo v EU lahko ustvarimo. To je predlog, ki ga je naredila komisija v okviru umestnega pregleda in to sta obe instituciji podprli. Na ta način bi potem bilo smiselno oba instrumenta združiti. Še en način okrepitve posebnih instrumentov je, da odpravimo možnosti prenosa sredstev iz enega leta v drugo. Veste, da nek tisti del, ki ni porabljen, se zaenkrat zelo omejeno lahko prenaša v naslednja leta. Če se ta prenos ne dovoli, potem je to seveda dobra spodbuda za države članice, da bolj uspešno črpajo sredstva. Ne vem, zakaj omejujemo sedaj možnosti, da se prenašajo neporabljena sredstva iz enega v drugo leto in da so tukaj zneski omejeni. spremembe v obstoječih določbah glede fleksibilnosti. Predpogoj za večjo fleksibilnost je eh, to, da imamo ustrezne marže, ampak obstaja še en drug način, kako povečati fleksibilnost in, upo, in vpliv teh določb. Tako imamo contingency maržo, lahko uporabimo za to, da pobodamo Eh, zneske iz enega leta z zneske iz drugega leta. Na ta način bi lahko vse določbe iz medinstitucionalnega sporazuma pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe bolje izkoristili. Na ta način bi lahko v določeni meri spreminjali proračun, pri čemer mora pri odločanju o tem svet eh, imeti kvalificirano večino glasov. Potem bolj nov predlog, to je ustvarjati neke vrste proračunska rezerva v vsakem letnem proračunu EU. Torej vsi letni proračuni bi morali biti zasnovani na obveznih maržah, tako ko gre za obveznosti kot za plačila, recimo v znesku 5 odstotkov proračuna, ki ni razdeljen za posamezna področja, potem te marže bi lahko uporabili za polnitev proračunske rezerve, za nepričakovane dogodke. Če se zgodi nekaj kar nismo pričakovali, lahko to vključimo potem v globalne marže za plačila ali globalne marže za obveznosti. Ampak proračunska rezerva ima tudi negativno plat. Te, zaradi te rezerve bi ustrezno morali zmanjšati tudi uh, zneske, ki se porabijo za posamezne programe. Hvala za vašo pozornost. Vielen Dank, Frau Rubio. Hvala, gospa Rubijo. Nekaj se vas je priglasilo k besedi. Gospod Jan Olbrih, če bi vi kot poročevalec želeli kaj reči, potem lahko ste prvi, če ne pa gospod Rubik in gospod Fernandeš. Torej, gospod Rubik. Hvala. Vesel sem, da lahko natančno razpravljamo o tem, kakšne so prihodnje opcije, ki so nam na voljo. Mislim, da moramo izhajati iz Lisbonske pogodbe, ki predvideva 1,24 odstotka. Torej, moramo se vprašati, kako bomo šli v novo obdobje in kako bomo obravnavali teh 1,24 odstotkov. Naša naloga je, da se najprej držimo tistega, kar je bilo dogovorjeno. Če si ogledamo, kateri so programi, ki so za nas pomembni, naprimer, jaz sem pristojen za odbor, ki pojasnuje vprašanja, kako uh, bo naslednja razvojna politika. Torej, vprašanje je, katera so področja iz medvladnega delovanja, ki jih lahko v proračun prenesemo. Torej, katere mednarodne programe lahko sedaj prenesemo v MFF? Drugo vprašanje, ki se zastavlja, je naslednje. Pogajanja o brexitu se sučejo okoli nekega zneska, ne glede na to, kakšen bo ta znesek na koncu. Mi izhajamo iz dejstva, da vsaj 100 milijard evrov bi morali dobiti na podlagi pogajanj eh, o brexitu vse uh, manj ni spremljivo. To je seveda zelo uh, trda zahteva in teh 100 milijard lahko počasi ustrezno prenašamo v MFF. Tako da ta vrzel, ki bi nastala s brexitom, se počasi zapolni. Torej vprašanje razvojnega sklada, vprašanje brexita je tukaj pa še nekatera področja, druga področja, kjer lahko kreativno razmišljamo o tem, kako bomo zahteve MFF-a izpolnili. Za nekateri hočejo podvojitev proračuna, tudi za področje kmetijstva. To potrebujemo v kmetijstvu, to potrebujemo tudi v regionalnem razvoju za nove infrastrukturne projekte in tako naprej. Torej, to vprašanje fleksibilnosti mora biti v srčiki razmišljen. In mislim, da imamo tukaj dobre eh, možnosti za prihodnost, da se skupaj s svetom dogovorimo za nek prihodni koncept. Francoski predsednik Macron je to agendo postavil na vrh svojih nalog in to pomeni, da ne potrebujemo starega načina dela, da bomo pač nekje malce zmanjšali, da bomo imeli drugje več sredstev. Manj kot en odstotek bruto domačega proizvoda vseh držav članic, torej sedaj porabljamo za ta področja, ki sem jih omenil. Več dodane vrednosti, evropske dodane vrednosti moramo ustvariti. V Evropskem parlamentu imamo posebno službo, ki stalno izračunava, koliko denarja, milijarde izgubijo naši državljani, zato ker se ne lotevamo skupaj vsega tega dela. Mislim, da bo svet moral gotoviti, da če hočemo imeti močno Evropo, bo treba stvari izboljšati. Pri vsej subsidijarnosti pa je vse eno, treba vedeti, da so stroški velik izziv. Zato je za me Lizbonska pogodba, ko gre za razvoj, ko gre za kohezijo, ko gre za um, kmetijstvo, bistvenega pomena. In manj kot 100 milijard od Združenega kraljestva ne moremo dobiti in gospod Barnier bi se tega moral zavedati. Gospod Fernandez. No, Hvala, gospod predsedujoči, hvala za besedilo, hvala za študijo in predstavitev o tej tako pomembni temi, ki se nanaša na prožnost. Pogajalci, ki so se res trudili in borili, zato so zmagali. In to je zelo pomembno za svet in komisijo. Zlasti zato, da se soočimo s temi težavami, ki smo jih imeli glede vprašanja o beguncih In to je prav neverjetno videti, kako težko je bilo vse to. Glede zaželjivih scenarijev, mislim, da si nečesa ne želimo. In to je celo v nasprotju z notranjo solidarnostjo v Evropski uniji. Če imamo kakšno politiko, ki dobro deluje, ali mogoče dve politiki, je to politika kohezije in to je tudi skupna kmetijska politika po drugi strani. No, sicer eh, to ni težko, ampak lahko bi zmanjšali sredstva za vse. Ampak mislim, da to ni dober pristop. Veliko krat eh, slišimo napade na kohezijsko politiko, ampak vidimo, da se večletni finančni okvir začne odvijati v letošnjem letu. Vidimo predhodna leta, to so 2014-2015-2016 to je bilo del predhodnega okvirja in še naprej bomo to izvrševali in izvajali leta 2020, 2021, 2023. Torej imamo pravilo N plus 3. In če si pogledamo obdobje med leti 2017 in 2023, potem bomo videli tu neko odlično izvrševanje. Ampak minimum našega izhodišča mora biti 1,23 in na 1,24 pri plačilih, ampak tu gre tudi za to vprašanje. Če imamo 1,23, je maksimum odločenega pri lasnih sredstvih, pri, pri plačilih, ja, kajti 1,27 imamo pri obveznostih. Če je tako, potem je to dober pristop, zlasti, če nam ni treba razmišljati o zneskih za proračun. Pak, tu so nekatere stvari jasne, ampak vedeti moramo, kam gremo. Lahko skrajšamo trajanje, ja. Lahko imamo eno leto. Ja, v redu, lahko imamo eno leto, kajti večletni finančni okvir v členu 312 Lizbonske pogodbe določa, da imamo pet let. Ampak lahko bi rekli, če želimo imeti maksimalno prožnost, imamo eno leto, kajti tudi v petih letih. Obstajajo situacije, ki jih ne moremo predvideti za naslednje dve, tri leta. Ne morem, to je nemogoče predvideti, kaj se bo zgodilo. To so nepredvidljive situacije. Potem še nekaj. Če bomo zmanjšali število razdelkov, v redu, lahko imamo en razdelek, v redu, damo vse v ta oddelek. To je maksimalna fleksibilnost, ki obstaja. Ampak s tem bomo odpravili še nekaj, kar je pomembno. Predvidljivost je to za regije. To je predvidljivost, ki je potrebna za upravičence in tudi zaradi tega imamo nacionalne ovojnice in ovojnice za program, ki so pomembne. In eh, to je ta ena ideja, ki mi jo všeč lahko spremenimo ime. Lahko imamo tudi rezervo za te nepredvidljive situacije v prihodnih letih. To bi bil lep način, da bi imeli to prožnost. Torej imamo nepredvidljive situacije v redu in potem ne bomo tu tega umaknili, ampak že izhajamo iz tega načela, da je to treba financirati z novim denarjem, svežim denarjem, kajti sicer bomo tu to vzeli iz drugih prioritet, ker imamo pač nepredvidljive situacije. To je dobra ideja, ki jo lahko tu podpremo. In potem še eno vprašanje glede finančnih instrumentov za svet in glede plačil. To je v proračunu, ampak tu vidimo tudi specialne posebne instrumente za parlament in komisijo je to izven proračuna, zato se to imenuje posebno. No, vsi vedo, da če imamo obveznosti izven proračuna, to pomeni, da so tudi plačila izven proračuna, ampak seveda je ja, za svet je to nekaj drugačnega. Oni radi vedno nižajo vse veseli so, ko lahko rečejo ne, to je v proračunu. Tudi če mislim, da so prepričani, da je pravzaprav to izven proračuna. Potem prožno še nekaj, kar je zelo, zelo pomembno. Ne vem, če je to prava rešitev, ampak mogoče bi lahko tudi rekli, dobro, potrebujemo marže in veliko maržo bomo pustili za prožnost, v redu. Če imamo to, potem bo svet vedno skupaj z drugimi skušal reči, ne bomo posegali v to rezervo, kajti to je treba uporabljati za prožnost. Ampak tu imamo še eno načelo, ki je dobro delovalo. To so te globalne marže za plačila, za obveznosti. Brez omejitev moramo to imeti. In potrebujemo še eno načelo. Vsak evro, ki je predviden v proračunu, mora ostati v proračunu. In če govorimo o obveznostih in plačilih, je tudi tako. In potem še nekaj, kar ni res. In sicer to, da imamo pri plačilih znesek, ki je za nekaj milijard nižji od obveznosti. Kaj to pomeni? Da imamo nekoga, ne vem, svet, ki ima vedno neke upe, da ne bo prišlo do izvrševanja. In ti upi obstajajo in so tako veseli, ko se, se ne uporabi. Mislim, da moramo to odpraviti. To je predvidno v tem načelu. Vsak evro v proračunu mora biti uporabljen. Za obveznosti in za plačila. Hvala, gospod Kölmer je naslednji. Hvala, predsedujoči. S velikim veseljem sem prisluhnil predstavitvi gospe Rubijo. Moram reči, da me nekatere besede motijo. Če se smem najprej obrniti za gospoda Rubiga, pravite vehementno, ja, 100 milijard evrov morajo Britanci plačati. Ampak ne vem, Že nekaj časa podarjam, da lahko človeku ali neki državi pokažemo pravo pot. Ne moremo kar recimo 100 milijard vzeti, verjetno to omenjate, ker je to lepa okrogla številka. Ampak ne vem, odkot ste jo izračunali, kako ste prišli do katerekoli številke. Če gre res za 100 milijard evrov, ki so potrebne, potem se mi zastaja naslednje vprašanje recimo, da bri, rečemo, da Britanci uplačujo 10 odstotkov proračuna. Vseh, vse ostale države članice pa pokrivajo 90 odstotkov. Če sedaj naenkrat eh, do, imajo Britanci 100 milijard velik dolg, potem se bo dolg povečal ustrezno tudi za eh, drža, druge države članice. Mislim, da moramo tukaj bolj resno računati in zahtevati moramo to, kar nam dolgujejo Britanci. Porabili ste nekaj pojmov, na katere sem malce alergičen. Če nekdo pravi, potrebujemo več denarja. Vse, kar je dražje, potem naj bi bilo dobro. S tem, da Evropska unija več troši, ne bo dobra, temveč to pomeni, da moramo ciljno usmerjen proračun pripraviti in v MFF-u moramo končno definirati jasne cilje. Dobri cilji so dobri cilji, samo če so merljivi. Torej, če se dogovorimo o nečem, kar je videti na prvi pogled eh, privlačno, e, se morda pač lahko znajdemo v iluziji, da smo dosegli cilje, ki so pomembni. In sprašujem vas, zakaj sta kmetijska in kohez, kohezijska politika tista, ki naj bi bili tukaj najbolj vidni in eh, pomembni. V kohezijski politiki imamo veliko dobrih ukrepov in nekaj ukrepov, s katerimi cilja ne dosežemo že, desetleti, že desetletja. Zdaj se vprašati, morda pa ne počenjamo vsega tako, kot bi morali. Torej sedaj, ko bomo preoblikovali naslednji večletni finančni okvir, moramo te razmisleke postaviti v ospredje. Hvala. Gospod Bügel. Ja, ja, videti je vse zelo enostavno, ampak brexit ni nič enostavnega. Lahko si izračunamo, koliko potrebujemo. Vemo, kakšen je proračun, vemo, kakšne so do leta 2020 eh, obveznosti in do leta 2030 plačila. Neto prispevek Združenega kraljestva niha iz leta v leto. Potem imamo še rabat rabatov, torej super popust in nekako 11 milijard je dejansko letni prispevek Združenega kraljestva. Dobro, Pogledajmo si sedaj, sedaj situacijo. Velike politike, struktura, kohezijski sklad, eh, kmetijstvo in razvoj podeželja. 7 milijonov evrov na leto nas to stane in če računamo, eh, če to pomnožimo z ustreznim številom let, dobimo 100 milijard evrov. Torej minus 10 milijard. Kje je problem? Zaradi brexita ne bo propadel naš proračun. Zaradi brexita se je treba vprašati, katere so prioritete, prihodne prioritete našega proračuna. Mislim, da imamo dovolj izračunov iz leta v leto in ugotovimo na podlagi teh izračunov lahko 60 do 100 milijard evrov je ta proračun. In ta razprava predvsem ne poteka v Združenem kraljestvu in ne posod pri nas tudi. Ne gre za neko humanitarno gesto tukaj, gre za sprejete obveznosti, gre za mednarodne pogodbe, gre za Dunajsko konvencijo o mednarodnem pogodbenem pravu. Tako 73.1b člen te pogodbe izvajamo. Tam je točno napisano, kaj mora vsakdo eh, opraviti. In kdor je sprejel te obveznosti, mora skupno sprejete obveznosti tudi izvrševati. Če govorim o kmetijstvu, ne rečem, to, kar delam iz nekega, neke obdelovalne površine in če je to povezano z mednarodnimi sporazumi, kako bom o prihodnih eh, odnosih lahko sklepal. No pa še nekaj, kar je še bolj nebolozno. Če imamo na podlagi mednarodnih sporazumov, recimo joint venture, skupne naložbe, tukaj gre za celo vrsto mednarodno pravnih eh, obveznosti. Kako se sedaj lotim torej skupnih naložb, kako se lotim Galileja? kako bomo ocenjevali vprašanje, da je Evropska unija sama zase pravna osebnost. Potem, kaj se zgodi z našimi stavbami in drugim. Hočejo Britanci še naprej sodelovati pri teh projektih ali hočejo izstopiti, se je treba vprašati. Kajti njihov satelit, ki so ga v vesolje izstrelili, enostavno ne deluje. Norveška uplačuje okoli 900 milijonov evrov v naš eh, proračun in sodeluje v 12-13 projektih za raziskave, inovacije, Erasmus in tako naprej. Torej, ustrezne no, ni prispevek plačuje. In Združeno kraljestvo ima sedaj takšno možnost, da recimo za raziskave prispeva nekaj, od česar bodo imele koristi mednarodne univerze. Če od desetih so tri britanske, potem verjetno Združeno kraljestvo se mora tukaj udeležiti. Ko bomo pripravili proračun do leta 2023, bo treba razmisliti o teh dogovorih. Drugi del, kot sem rekel, je bolj eh, zapleten in ga je težko izračunati in je povezan z prihodnim sodelovanjem. Prvi del je bistveno enostavne izračunati in je bolj jasen. Torej, večletni finančni okvir ne bo propadel zaradi Brexita. Gre pa za vprašanje prihodnih odnosov. Še dve stvari na kratko. Gospa Rubija je v prvi analizi, o kateri smo že govorili, govorila o tako imenem zaželjenem scenariju eh, reforma kohezijske in kmezijske politike. Ja, jaz bi rekel da in ne. Če si ogledamo konflikte med glavnimi mesti Evropske unije, med regijami, če hočemo šibke regije okrepiti, potem se sprašujem, kako bomo ta scenarij lahko razvili. Nekatere države članice, kako bodo dobile ustrezna investicijska sredstva, če ne bo več podpore iz evropskega proračuna. Tako bomo ustvarjali nova področja konfliktov in trajnostno naravo investicij, rast in zaposlovanje lahko kar pozabimo. Obstaja cela vrsta drugih vprašanj, naprimer, kje smo lahko bolj učinkoviti in kako se lahko lotimo uporabe eh, možnosti, eh, možnosti uporabe sredstev na bolj učinkovit način tako da naprimer upoštevamo posamezna priporočila za posamezne države Evropske komisije. Ampak v tem primeru ne moremo govoriti o tem, da bomo za dva ali trikrat povečali evropski proračun, kot je rekel Paul, imamo zgornjo mejo tako finančnega okvira, kot tudi virov lastnih sredstev. In te bo treba enkrat pregledati. Potem imamo še maržo. O tem Ampak danes nihče ne govori o tem, da se ne uporabi ta marža, če en del sveta ne ve, kaj narediti s to maržo. Oni med sabo razpravljajo o tem, parlamenta nihče nič ne vpraša, seveda, in zaradi tega so marže propadle. Potem imamo korektoro EIB-ja, imamo tudi tako imenovan instrument eh, za plačila, payment eh, facility v znesku 60 milijard. Tukaj gre za tri države, ki niso članice EU, ki naj bi ta denar dobile. Če imamo določene izzive v soseščini in je treba financirati več stabilnosti, demokratizacije in tako naprej, tega ne moremo iz tega proračuna narediti. Države članice pač morajo potem državljanom pojasniti, zakaj je treba dodatna sredstva zbrati. Še eno vprašanje v preteklosti, nismo nikoli uspeli, da bi države članice v procesu ustvarjanja evropskih agencij in ustvarjanja evropskih projektov prilagodile svoje nacionalne infrastrukture, da bi te uh, agencije in uh, ti programi lahko bili boljši. Tukaj je ogromni potencial, se še skriva. In mislim, da so nacionalni birokrati tisti, ki tukaj so odpovedali. Eh, kar pa zdajva prožnost, eh, mislim, da to že diši po spodletelnem finančnem okviru. Tukaj gre za uh, nekaj, kar nas je rešilo v uh, v letih 2015 in 2016. Brez teh končnih ukrepov bi se že proračun prej sesuval se in to nam zelo jasno kaže in na tem moramo delati, da obstajajo različne možnosti za širjenje prožnosti, ki jih moramo resno preučiti, tako da bomo laže od, se odzivali na nepredvidljive o, dogodke, ne pa da potem v zadnjih mesecih stiskali z obeko nam časa zmanjkuje. Torej, o, to, kar imamo zdaj z revizijo v, smin, v smislu pravega pomena besede, moramo dejavno znova unesti to, kar smo z Lizbonsko pogodbo po moje presoji vsaj deloma izgubili. Hvala lepa. Hvala tudi vam. S tem je seznam govornikov zaenkrat izčrpan. Gospod direktor Lenar, sedaj ni ne pričakujemo od vas, da bi kakorkoli predstavili bilanco ali pa končni rezultat ali obračun za Brexit. Seveda vas pred tem ne bom zaviral, ampak trenutno najprej govorimo o prožnosti in če želite, lahko uh, zazamete stališče na predstavitev gospe Rubio. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Res je, vsega ne bi mogel pokomentirati sedaj pri tej razpravi o preračunanih obveznostih Združenega kraljestva. Glede prožnosti. Pa sedaj po teh številnih razpravah imam občutek, da imamo nek neobičajen konsens med institucijami, kar je zelo pomembno in preučevati moramo, če to lahko še krepimo. No, sam bi podpisal to, kar ste številni izpostavili. Prišli smo zelo daleč. Zlasti pri teh dodatnih prožnih mehanizmih v Evropskem parlamentu. Če smo iskreni, lahko rečemo, da je Evropski parlament dobil kar nekaj prožnosti v zadnjem pogajalskem krogu. In to je bilo res zelo pomembno. Imamo globalno maržo za obveznosti, potem imamo tudi maržo za nujne zadeve, plačila. Res je, kje bi bili danes, če ne bi imeli teh inovacij pri izvajanju, vedno spremljanjem te logike, da če ne moremo imeti večletnega finančnega okvira, ki bi ga radi imeli, želimo vsaj uporabiti tisti okvir, ki ga dobimo do zadnjega centa. Pri obveznostih in pri plačilih ti instrumenti so lahko tako zelo korisni. Seveda lahko razmislimo o drugih dodatkih, ja. Pri posebnih instrumentih, pa tudi pri plačilih, tu ne vidimo, da bi to moralo biti nad zgornjo mejo. Komisija bo o tem predlagala zelo jasno besedilo. To je edini logični pristop tu. Glede marš, ali lahko kolegico Rubijo In vse druge, prosim, naj razlikujejo med maržami v večletnem finančnem okviru in maržami v letnem proračunu. Marže v večletnem finančnem okviru so zelo koristne, kajti z novim instrumentom gre za na nek način ponovno ustvarjanje letnega proračunskega postopka. Letni proračunski postopek je zaenkrat precej zmanjšan zaradi tega, ker je malo predhodnega programiranja naših proračunov, ampak proračunski organi lahko vsako leto delajo s temi maržami, imajo vsaj nekaj prostora, ampak tu gre za marže večletne finančne okviru, okviru letnega proračuna, pa je treba proračun uporabiti in vse, kar je na voljo, je treba izrabiti. In smiselno je, da pustimo nekaj marže za prihodnje leto, ampak to je zelo težko uporabiti pozneje v spremenjenem proračunu. Torej, v večletnem finančnem okviru je to zelo koristno, ampak pri letnem proračunu pa gre nekoliko za potrato zmogljivosti izdatkov. Mogoče bi upozoril še na nekaj. Na vlogo sveta in parlamenta, ker sta so zakonodajalca. Obstaja ta možnost, da bi določili prožnost, recimo znotraj programov, v zakonodajnem procesu. In imamo programe, ki so bili zadnjič sprejeti, v nekaterih primerjih smo s tem predpisali rabo sredstev do 100 odstotkov, recimo v programu sosedstva so bila ta sredstva predhodno razdeljena za države upravičenke in tu je šlo za 100 odstotno porazdelitev To seveda ni koristno, glede na to, da so prioritete v tem obdobju drugačne in tudi zunanje politične situacije se spreminja. Tako da bo komisija skušala prepričati zakondejavca naj prihodnič pusti nekaj marže tudi v programih, tako da se lahko potem odzivajo na nepredvidljive situacije v času izvajanja. A lahko mogoče še enkrat omenim maržo za nujne situacije ali maržo za te nepredvidljive situacije. Kolegica Rubio je to predlagala, rekla je, da pozneje ne smemo tega nadomestiti zrezi v proračunu. To je bila možnost, ki je obstajala v tem kratkem obdobju med leti 2007-2009. Ponovno, to je bilo takrat zelo koristno, to je v medinstitucionalnem dogovoru dobil parlamentu, smo uporabili enkrat za revidiranje Galileja leta 2007. To je bilo edino revidiranje v zgodovini, ki je bilo kadarkoli sprejeto s kvalificirano večino na svetu. Z eno državo, ki je bila proti. Ampak, bojim se, da smo imeli tudi Lizbonsko pogodbo in imeli smo tudi pravne razprave o tolmačenju Lizbonske pogodbe in naši sklepi kažejo, da ni več te možnosti. Kajti Lizbonska pogodba sedaj določa, da mora biti večletni finančni okvir biti sprejet soglasno in vsi pravni strokovnjaki pravijo, da to pomeni tudi, da potrebujemo soglasno revidiranje. Torej, bojim se, da ne vidim poti nazaj, kako bi se vrnili nazaj na situacijo pred Lizbono, eh, pravno gledano. Na, za konec podam še kratko pripombo. Besedilo kolegice Rubijo imamo omembo tega dejstva, da bi komisija raje imela rešitev 5 plus 5 pri tem trajanju. Verjetno gre za nesporazum. Komisija zaenkrat ni zauzela stališča o trajanju. Gledamo vse možnosti na enak način. Hvala. Vielen Dank, Herr Direktor Lena. Hvala lepa, generalni direktor Lene. Gospod doktor Rubio, prej sem pozabil predstaviti ustanovo, za katero delate. Gre za North Europe, za inštitut Žaka uh, uh, Delorja. In če želite, lahko sedaj odgovorite na komentarje kolegic in kolegov. Potem pa bi znova dal besedo za zaključne pripombe gospodu poročevalcu Olbrihtu. Izvolite, gospa Rubio. Ähm, Hvala lepa. Veliko vprašanj, katera niso povezana s prožnostjo ali z brexitom. Ne bi se spuščala v podrobnosti glede posledic Brexita v evropskem proračunu, ampak naj mogoče osvetlim nekatere vidike iz dokumenta. Glede potrebe potem, da bi zmanjšali proračun pri SKH in koheziji, kot smo slišali. Zaradi odhoda Združenega kraljestva bo prišlo do vrzeli. To bo šlo za najmanj 10 milijard. In če to primerjamo s celotnim proračunom, to ni nekaj zanemrljivega, to je velik delež. S kolegom Hansom sva ustvarila tudi lep graf, ker sva primerjala to vrzel pri različnih programih izdatkov in šlo je za proračun obzore 2020, to je bilo enako 20 odstotkom kohezijske politike, SKP-ja, ne. Če si pogledate, kako pomembna je ta vrzel, si je težko predstavljati, kako bo s tem če boste videli, kako pomembna je ta vrzel in če boste upoštevali tudi to, da tega ne moremo kar tako prilagoditi za povečanje sredstev. Sveda je to možnost, eh, jaz imam odprt pristop glede te možnosti, ampak vemo, da je to politično lahko zelo težko, ker niti nimamo časa, da bi imeli nov sistem lastnih sredstev, nimamo časa, da bi to oblikovali, kajti več prispevkov prinaša veliko več stroškov za nekatere države. Torej, če vse to upoštevamo, se mi težko zdi, kako ne bi zaradi te brzeli zmanjšali proračun pri dveh velikih politikah, pri koheziji in pri SKP-ju. Ne morem si predstavljati, kako ohraniti ti dve področji. Če to ohranimo, to pomeni, da moramo rezati pri drugih področjih. Torej, lahko znižamo pri vseh področjih na nek način ali pa znižamo več pri teh področjih, bolj kot pri drugih. Torej, treba je nekako prerasporediti ta sredstva po prioritetnih področjih, ampak kakorkoli že če se odločimo, da sta to dve pomembni področji, potem moramo to sprejeti svetom, ker gre za proračun, ampak težko si predstavljam, da bi ostali na isti ravni kot prej. Vse tako jaz to vidim. Ne bom se spuščala v podrobnosti o tem računu, brexit in tako naprej. Pogajanja tečejo, ampak za Evropsko unijo zelo pomembno, da s tem ne poslabšamo stvari v naslednjem večjem finančnem okviru, kajti tu imamo tudi neporavnana sredstva odprej, to je treba upoštevati, sicer bomo morali dati več plačilne obveznosti v naslednji okvir in to prinaša še več težav. In še tretje, ko govorimo o velikosti večletnega finančnega okvira, naslednjega, je res, da slišimo, govorite veliko o tem, kako velik je ta okvir in tako naprej. Ja, to je v redu, ampak naj vas spomnim na nekaj. Ne glede na to, kaj bomo storili z vrzeljo po Brexitu, bomo imeli še več težav, kajti Združeno kraljestvo odhaja, njihovo gospodarstvo je večje. Če to primerjamo z odstotkom v evropskem gospodarstvu, ne glede na njihove neto prispevke, In ne glede na to, kaj se bo zgodilo, tudi če pokrijemo vrzel z večjimi izdatki, če ohranimo iste ravni izdatkov, bomo imeli relativno povečanje evropskega proračuna. Skoraj da nemogoče bi lahko ohranili proračun pri enem odstotku, kajti na nek način bomo revnejši podhodu. To morate upoštevati. Sveda moramo povečati sredstva relativno, ampak to še ne pomeni, da bomo realno gledno povečali izdatke. Če bomo ohranili iste izdatke brez Združenega kraljestva, imamo potem relativno gledno večji proračun v primerjavi z našim gospodarstvom. Potem še prožnost. Nekaj nas splošno. Ko razmišljamo o prožnosti, mora parlament tu pri teh vprašanjih upoštevati še nekaj. Imamo dva načina obravnave teh vprašanj ne gre za ekskluzivno vprašanje, ampak to lahko zmanjšamo za prožnost. Lahko povečamo instrumente prožnosti, ampak lahko pa tudi zmanjšamo prožnost. Ne vem, lahko to sprememo ali ne, to je lahko politična odločitev, kateri načrt bi imeli, kako bo stranjim okvirja, ampak recimo tudi, če uskladimo okvir s političnimi mandati komisije in parlamenta, če si pogledamo globalne marže obveznosti, se je treba prilagoditi novim političnim prioritetam nove komisije. To je pač potrebno, ker bo komisija delovala leto dni po novem večetnem okviru, bomo torej imeli nov mandat komisije in morali bomo dati te komisiji tudi vsa pooblastila, da določi svoje proračunske prioritete, seveda skupaj s svetom in parlamentom, ampak to je zelo pomemben vir potrebne fleksibilnosti. Če bomo še naprej imeli okvir, ki ne bo usklajen s političnimi mandati komisije in parlamenta, bomo vedno morali biti prožni, da se prilagajamo poročunskim prioritetam novih mandatov. To je eno, če mar morate razmišljati. In potem večja prožnost pri izdatkih. Ja, nimamo sto različnih načinov, kako to storiti. Lahko imamo večjo maržo in jo bolje izrabimo ali pa ustvarimo nekaj izven okvirja nek poseben instrument. Torej, videli bomo, kako bo s predstavitvijo, ampak vse bo odvisno tudi od stališča parlamenta, kako enoten bo ta okvir, kaj dati izven proračuna, kaj dati v proračun. In še nekaj, in tu se pridružujem Stefanu. Na nek način bo več prožnosti pri izdatkih naših programih. Strinjam se, veliko potencijala ki ga nismo izkoristili. Povsem se strinjam s tem primerom, recimo skladu za migracije. Ko vidite, kako to deluje, kako deluje sklad danes, je to že skoraj da prerasporedeno že vnaprej. Videli smo recimo enega izmed verov prožnosti. To se je pokazalo zelo jasno pri begunski krizi. Torej, ne smemo imeti programe, ki so preveč rigidni. Videli smo, da se stvari spreminjajo, potrebe se spreminjajo, tako da ne moramo vsega načrtovati vnaprej. Ja, tu se bom ustavila. Dobro, to je vse iz moje strani. <clears throat> Äh, Hvala, gospod Olbricht. Ne bom podaljševal razprave, zelo kratke komentarje imam pred predstavitvijo, preden so kolegi spregovorili, je bilo nekaj zanimivo slišati. To, kar ste rekli na koncu, ne želite analizirati Brexita, ker ne gre za prožnost. Ampak vi predlagate, da bi zmanjšali izdatke pri koheziji in pri SKP-ju. Tudi to ni prožnost. Gre le za spremembo političnega pristopa in struktur. Ne gre za prožnost gre za politični predlog, da spremenite politične pristope. Potem je zanimivo še nekaj. V besedilu imamo prehodni večletni finančni okvir. To je zelo zanimivo. Obravnavali smo to, s čimer smo mu sočili v prihodnosti. Tako da je zelo pomembno to, kar vi predlagate. In sicer, da bi spremenili enega izmed instrumentov, ki temeli na pobotu, da ne bi več imeli pobota. Ali to pomeni, da predlagate posebno drugačne instrumente, kajti instrument s pobotom in brez pobota to ni isti instrument. To je neka rezerva, ki jo lahko imamo in tako naprej. In potem še zadnji vidik, to vprašanje glede krepitve posebnih instrumentov izvan večletnega finančnega vira kaj menijo drugi govorci. Vi predlagate krepitev posebnih instrumentov in to je tudi zelo zanimiv vidik. Ampak, kot so rekli kolegi, to je zelo pomembno. Od samega začetka smo si prizadevali za to, da bi imeli bolj prožni večletni finančni okvir za nekaj let. Tudi Evropska komisija je to omenjala. Torej, želimo si imeti več prožnosti, Ampak poraja se vprašanje, kakšno prožnost želite imeti? Želimo prožnost, ki je bila v veljavi že dolgo. Torej pripravljamo okvir, oblikujemo prioritete, ampak pri večletnem finančnem okviru ne gre, ne gre le samo za denar, gre tudi za politične ukrepe. Torej obravnavamo politike, želimo imeti prožnost za sedem let, da bi spreminjali prioritete v sedmih letih. In tokrat pač nismo mogli predvideti, da bi po potrditvi večletnega finančnega okvira komisija sestavila posebno nove programe. In potem bi bilo to povezano s prožnostjo novih elementov, ki niso bili načrtovani. To je bilo načrtovano pri sedanjih vedekih. Če nekdo oblikuje novo idejo, mora imeti tudi nove predloge, nov denar. Sicer bomo vzeli denar sprožnosti za druge zadeve. Ampak vi ste v tem dokumentu to jasno zapisali. In zato, ko obravnavamo prožnost, jasno slišimo to, kar pravijo kolegi. Večletni finančni okvir mora odražati politično odločitev o različnih politikah. Ampak zakaj odločamo o tem? Pri politikah potrebujemo manevrski prostor, da to spremenjamo, ker se pogoji spremenjajo. Tudi če že dolgo delamo na tem, se pogoji vseeno spreminjajo. Potrebujemo prožnost, želimo imeti več prožnosti, ampak poraja se vprašanje, ali želimo prožnost večletnemu finančnemu okviru ali v letnem proračunu. V letnem proračunu želimo porabiti vse denar. Ne zanima nas to, da bi na koncu imeli več marž. Jozef je rekel, da bi svet bil vesel, če ne bi so ga izvršili in uporabili. Ja, to je takšna filozofija. Ne, mi ne želimo imeti takšne situacije, da ne bi uporabili vseh sredstev. Mi želimo to uporabiti kot se le da, ampak potrebujemo prožnost, da bi popravili celotno situacijo in da ne bi uporabljali marž za posebno nove ideje. Tako da se lahko izognemo te situacije da, ne vem, odločimo večletne finančne okvire, leto pozneje pa se nekdo pojavi in reče, ja, jaz imam posem novo idejo in potem vzame denar za to. To je zelo pomembno in to ste opisali tudi v vašem dokumentu. Torej, naj povzamem. niste se izognili situaciji, da bi pač sprejeli več te finančne okvire kot vsi mi. Mi nismo odločali o brexitu, ne vsi mi, ampak ne moremo ločevati prožnosti od drugih vidikov. Vse je povezano, vse je sopovezano s vsem. Tako da v vaših argumentih pravite, da moramo to vsaj ohraniti kot je ali pa omejiti prožnost, da bo zelo pregledna in tako enostavna kot se le da. Ampak sedaj čakamo. Kaj pa vaš predlog, da bi krepili posebne instrumente izven večletnega finančnega okvira v kontekstu enotnosti? In to bomo slišali pri naslednji predstavitvi. Ali bo to potrditev ali nekaj nasprotnega? To je zanimivo. Hvala. Ja, vielen Dank. Ähm, dann muss ich auch gar nicht <clears throat> Hvala. To pomeni, da mi ni treba sedaj nekaj na dolgo in široko moderirati, tako da bom kar takoj dal eh, besedo gospodu dr. Petru Bekerju z eh, ustanove Wissenschaften Politik, ki bo predstavil poročilo o naslednjem finančnem okviru in enotnosti proračuna EU. Izvolite, gospod Beker. Hvala lepa za povabilo. Veliko veselje in čast mi je, da smem biti tukaj. Uh, Najprej se moram opravičiti, ker sem prehlajen, tako da upam, da boste vi in tolmači me sploh lahko razumeli in slišali moj glas. Tudi jaz bom najprej dal nekaj splošnih pripomb o v smislu splošnega uvoda v pogajanja in skušal bom tudi povleči določene nauke iz eh, preteklih pogajanj, potem pa se bom lotil konkretne teme enotnosti proračuna EU, potem pa so me prosili še naj povem nekaj o novem ločenem proračunu, še zlasti proračunu za evrsko območje. Morda so tukaj črke nekoliko premajhne, ampak gotovo imate pred sabo tudi kopije sistem, kakršnega danes poznamo, eh, torej VFO, eh, je se je oblikoval kakšnih 30 let in gre za dejansko politiko, ki je odvisna od preteklosti in bila je utemeljena na statusu quo. Veliko krat so jo omejevali eh, osko opredeljeni interesi držav članic, torej obsredotočeni so bili na žustretur, tako da nekih bistvenih sprememb eh, sistema ni bilo veliko in postopna reforma z majhnimi koraki je seveda običajno obveljala. Če si pogledamo izkušnje, vidite jih na tej prosojnici, eh, iz določenih uh, pogajanj se gotovo lahko kaj naučimo. Vidite tukaj svežnje od začetka poznih 80-ih let prejšnjega stoletja in začetka 90-ih let, uh, delor 1 in delor 2. In potem razvoj od tlej do danes. In tukaj iz tega lahko potegnemo tri ugotovitve. Kot prvo, trajanje in dolžina pogajalskega procesa, namenjenega temu, da bi bil našen konsens med državami članicami in da bi bil oblikovan kompromis med državami članicami, komisijo in parlamentom. Ta dolžina je eh, naraščala z 12 mesecev pri deloju ena do več kot dve leti. Drugo opažanje je, da se je tudi proračun absolutno povečal v številku, v zneski, pa tudi relativno z vedinka BND se pa je trenutno, eh, trenutni VFO zmanjšal. In tretja zadnja ugotovitev je, ki jo lahko razberete iz zadnjega stolpca, da je komisija vedno skušala povezati svoj predlog o novem eh, VFO z skupnim integracijskim projektom, tako da bi vse države člane, članice v pogajanjih prepričala, da, je, da bo da bi bil VFO potreben za višjimi zneski, bodi si za dokončanje notranjega trga, bodi si za MU, bodi si za širitveni proces eh, v okviru Agende 2000. Po mojem mnenju komisija ni bila resnično uspešna pri kombiniranju trenutnega VFO in zadnjega VFO za obdobje 7 do 2013 in eh, ni je uspela uspešno povezati tega okvirja za strategijo EU 2020. Mislim, da svojimi um, temelitvami ni uspela prepričati sveta. Kaj se lahko naučimo iz teh izkušenj? Morda dvoje. Prvi nauk je ta, da pogajanja še zlasti, ki naj bi sprožila pomembno reformo ali pa spremembo, da zahtevajo čas, čas, v katerem se potem oblikujejo ti kompromisi. In če potem temu dodamo še pravno izvajanje finančnega kompromisa v različne politike trošenja, je zato potreben še dodatni čas. Čas je torej bistveni dejavnik. In drugi nauk iz teh izkušenj je ta, da mora komisija razviti in najti novo prepričljivo zamisel. Lahko bi rekli, da potrebuje novo evropsko narativo, novo evropsko zgodbo za svoj predlog. Komisija mora prepričati države članice in Evropski parlament, da bo reforma proračunske politike nekaj nujnega oziroma da je nekaj nujnega. Danes pa vidimo, da je pripravljenost uh, Eh, reformiranje evropskega proračuna in spreminjanje eh, znanega sistema eh, z vsemi šibkostimi zelo omejena. Ta pripravljenost med državami članicami je zelo omejena in edina stvar, ki druži vse akterje v pogajanjih, je ta, da vedo, da je pomembnejše oblikovati nov VFO kot pa se izpogajati o drugačnem. Torej, najti novo zgodbo je nekaj težkega. In kar se mene tiče, Evro, eh, komisija tukaj uh, utemeljuje dodano evropsko vrednost in to bi morala postati nova zgodba za obdobje po 2020 vendar pa seveda obstajajo različne opredelitve tega, kaj bi lahko bila evropska dodana vednost in kako jo meriti. Ali gre za več učinkovitosti, za učinke uh, stroškov, uh, potem tudi. Uh, izogibanje podvajanja, potem ustvarjanje pomembnih sinergijskih učinkov. Uh, Torej, nekateri drugi pravijo, da lahko evropsko dodano vrednost najdeš tam, kjer Evropska unija namenja sredstva, torej na uh, eh, SKP področju in tudi na področju kohezijske politike. Prvi, prvo dejanje vseh pogajanj o VFO je vedno bilo to, da se išče več očinkovitosti in uspešnosti. Uh, in eh, namen pri tem je tudi iskanje dodane vrednosti in seveda se glede tega koncepta vsi deležniki, vse države članice načeloma strinjajo, vendar pa ostaje odprto, kako to opredeliti in meriti in katere politike bi lahko prinašale še dodano, uh, dodano vrednost za porabljena sredstva. Poleg tega, da je ta opredelitev dodane vrednosti še odprta, pa obstaja še eh, ta vidik učinkovite porabe eh, davkoplačevalskega denarja, kar je pravzaprav izhodišče za pogajanje, ne pa cilj pogajanj. Kontekst je torej zelo težko opredeliti, ga je težko meriti in zato je proces sam po sebi tudi v veliki meri Eh, površinski, tako da nisem prepričan, da bo ta, um, ta moto Evropska dodana vrednost dejansko postal nova zgodba Evropske unije in ne vem, bo, ali bo to spodbudilo vse akterje, da spremenijo. Um, trenutni sistem in da je pravzaprav uh, na tej podlagi moč ustvariti situacije, ki prinašajo prednosti in koristi za vse, torej win-win situacijo, kar je pravzaprav cilj novih pogajanj. Sedaj še nekaj uh, novih uh, izzivov. Običajno pogajanja o naslednjem VFO postanejo težja, kot so bila prejšnja. Uh, Vsak vedno pravi, da je naslednji VFO težji, kot je bil poprejšnji. Ampak mislim, da tokrat to resnično drži. Izzivi se bodo povečali zaradi brexita, o čemer smo že govorili, potem bodo večji tudi zaradi krize v evrskem območju, ki jo je še treba odpraviti na trajnostni način, na vzdržen način in ker tudi obstajajo pričakovanja po varnejši in tudi bolj socialni Evropi. To pomeni, da obstajajo pričakovanja, da bo Evropska unija izpolnjevala dodatne naloge z dodatnimi sredstvi ni mi treba govoriti o Brexitu, kaj ti in o vrzeli dvojnega Brexita v trenutnem VFO in prihodnem VFO, ampak rad pa bi dejal, da dokler države članice ne vedo, kakšna bo ta vrzel Brexita in so pogajanja glede teme še odprta, bo zelo težko se jim pogajati o dodatnih sredstvih za nove naloge, kajti preprosto ne vedo, koliko sredstev bodo morale, morale nameniti za proračun Evropske unije. Nadaljni izziv pri pogajanjih je časovnica. Ta je resnično zelo težavna tokrat. Uh, pogajanja bodo, bo treba skleniti do konca leta 2019 ali najkasneje na začetku leta 2020, če želite tukaj dopustiti še ustrezno pripravo in izvajanje večletnih programov za strukturne sklade, za kmetijsko politiko, obzorje 2020 ali pa politike po obdobju 2020. Če pa pogajanja in mislim, da bodo dejansko sledile časovnici prejšnjih eh, pogajanj, bo časovnica takšna. Najprej bo komisija predložila predlog pred eh, poletnimi počitnicami naslednje leto, torej maja, oktobra naslednje leto pa bo zakonodajni predlog za sredstva in za kmetijsko politiko in tako naprej pripravljen. Na to bodo države članice začele preučevati predlog v celoti pod avstrijskim predsedovanjem v drugi polovici leta 2018 in potem bodo začela s pogajanji Torej, začela se bodo pogajati o glavnih gradnikih v okviru rumunskega predsedovanja v prvi polovici leta 2019. In če konsens ne bo dovoljšen v Evropskem svetu, bo Evropski svet prevzel vodilno vlogo in izpogajal končni kompromis, končni dogovor morda poleti leta 2019. In kot vsi veste, Evropski svet pot, običajno potrebuje dva poskusa, da oblikuje dokončni dogovor. Prvi poskus je namenjen temu, da se drug drugega prepričuje, eh, torej potrebujem tukaj določen izgovor zaradi nacionalnih eh, interesov, drugi poskus pa je tisti, ki dejansko je resen. Evropski parlament bo po volitvah leta 2019 se potem začel pogajati s svetom, torej jeseni leta 2019. In nova uredba o VFO se bo potem uh, realistično gledano oblikovala do pomladi leta 2019 in torej bo čas za pripravo finančnega obdobja po letu 2020 resnično izjemno kratek in usporedno bodo potekala še dokončna pogajanja o Brexitu in uh, računu za Brexit in videli bomo še potem tukaj še volitve za Evropski parlament, tudi mandat komisije se bo med tem zaključil, zaključil in tudi mandat Evropskega sveta, kot tudi predsednika Evropske centralne banke. To pomeni, da bodo pogajanja tukaj potekala potekla usporedno z volitvami, z izborom in imenovanjem osebja eh, v eh, eh, organih Unije in ostalih centralnih agencijah in potem bo treba najti še dodatno novo osebje znotraj uh, ustanov. Hkrati pa bodo morda na pogajanja VFO vplivala še druga vprašanja, kot so Brexit. In eh, še eno vprašanje je, ali bo gospod Tusk lahko ali pa čemu ena država bo mu dovolila, da se pogaja o dokončnem dogovoru znotraj Evropskega sveta. Tako da nastopil bo čas za zelo zapleten napletene eh, paketne dogovore in za novi svežen evropskega proračuna. In če povzamem, vidim, da je agenda resnično zapletena, tukaj so novi izzivi, nova pogajalska vprašanja, nove težave eh, v zelo negotovem okolju in tudi v resnično zahtevnih časovnih rokih. Če se sedaj navežem na načelo proračunske enotnosti, Kot vsi veste, so pravice udeležbe in preučitve Evropskega parlamenta, kar zadeva proračunsko politiko, povezane z proračunom Unije. To načelo eh, enotnosti proračuna je izjemno pomembno, saj opredeljuje obseg um, pravic udeležbe parlamenta, ampak kot smo se pravkar pogovarjali, obstajajo tudi določene izjeme, ki so možne in tudi potrebne, s katerimi je mogoče odstopati od tega načela enotnosti. Nekatere izhajajo iz zgodovine, naprimer to velja za Evropski razvojni sklad, ali pa so uh, vključene v bodi si primarno ali sekundarno zakonodajo, ali pa tudi izhajajo iz uh, sodne prakse Evropskega sodišča. Lahko pa povzamemo danes, da obstaja trenutno zelo huda razdrobljenost instrumentov in kriznih instrumentov zunaj in uh, znotraj um, um, um, našega proračuna, kar eh, velja tako za skrbniške sklade in tako naprej. Tudi generalni sekretar bo, bo govoril o tej temi. Če sem zelo kratek, argument, da Zakaj bi naj ti instrumenti ostali zunaj uh, proračuna? Um, eden je to, da imaš pri roki hiter instrument, s katerim se lahko hitro odzivaš na nove izzive. O tem smo pravkar govorili, to je eden od argumentov. Potem drugi argument pa je, da se s tem zagotovijo sveže sredstva za nove naloge brez eh, da bi se, ne da bi se bilo treba pogajati o novem eh, VFO ali ga spreminjati. Torej obstaja določeno kompenziranje eh, ali pa uravnoteženje med prožnostjo in enotnostjo proračuna. Kot posledica te prožnosti in hitrega odločanja nastopi velja, da so proračunske pravice, torej nadzor, eh, eh, spremljanje, včasih eh, zaobidene, zaradi česar je odločanje pri komisiji in pri državah članicah hitrejše, vendar pa morda ne nujno bolj legitimno. Kot drugo, proračun Evropske unije in nacionalni proračuni Um, bi lahko bili mešani oziroma se povezovali za to, da bi se lahko financiral konkreten program ali konkreten sklad. Uh, Novi instrumenti zagotavljajo tudi več prožnosti, pre, več manevrskega pre, pre, eh, prostora EU, kajti omogočajo več eh, sredstev za oblikovanje politik, vendar pa postaja vse skupaj eh, bolj zapleteno in manj pregledno. Trenutno imamo nekaj neformalnih razvrščanj, različne stopnje udeležbe parlamenta pri spremljanju podeljevanju razrešnice in pri nadzorovanju uh, sredstev in inš, instrumentov, ki so izven proračuna. Predlagal bi, da bi moral priti razvrst morala obstati razvrstitev, ki bi temeljila na določenem konsenzu glede tega, kako eh, to sploh narediti, bodi si glede na to, ali eh, je instrument znotraj proračuna ali zunaj njega in ali je pri parlament pri tem odeležen ali ne. Mislim, da je to izvedljivo. In eh, s to tabelo vam predstavljam možnost tega rangiranja. Lahko bi namreč kombinirali pravice odeležbe Evropskega parlamenta z razsežnostjo uporabe evropskih sredstev in z vključitvijo evropskih organov, ki potem izvajajo oziroma izvršujejo te nove instrumente. Mislim, da sem si vzel kar preveč eh, časa, gospod predsednik. Nekoliko zaskrbljen se oziram na uro. Glede tega imate prav. Samo še en stavek, če dovolite. Da odgovorim na proračun evrskega območja, kar uh, pospešuje diferencijacijo in fragmentacijo evropskega proračuna. Zasnova nalog je še odprta. Uh, In to bo imelo različne posledice za enotnost proračuna, torej to, kako boste zasnovali fiskalno zmogljivost ali proračun za evrsko območje. Ampak, če se samo na hitro navežem še na osrednje vprašanje, ali naj bi bilo to eh, zunaj evropskega proračuna ali znotraj njega, torej ta fiskalna zmogljivost, obstajajo primeri in tudi načini, kako ta proračun vključiti v, evrski, eh, v proračun EU, torej proračun evrske, eh, evrskega območja. Če boste oblikovali to zmogljivost zunaj proračuna EU kot posebno obliko evropskega upravljanja z Evropskim ministrom za finance in z, parlamen, eh, z mm, parlamentom evropskega območja, bi ta opcija morda pomenila, da bi bil proračun evrskega območja zunaj EU bolj jasen in tudi države članice bi se na ta način laže dogovorile o novi pogodbi o evrskem območju. Vendar pa menim, da bi to v bistveni meri povečalo fragmentacijo in diferencijacijo proračuna EU in tudi proračunske politike Evropske unije. Hvala lepa. Hvala, dr. Becker predlagam, da gospod Crow se takoj naveže na to, potem pa bomo imeli splošno razpravo. Hvala. Nekaj pripomb z pravnega stališča. Pravna osnova je seveda Lizbonska pogodba. Proračunske določbe Lizbonske pogodbe so bile zasnovane na delu konventa o Evropski uniji. Delovna skupina za poenostavitev je pripravila te določbe. Dobili ste dokument te konvencije oziroma konventa, bolje rečeno. Vidite, da je tukaj zahteva, da mora proračun biti bolj jasen za državljane. Kaj se je zgodilo od začetka veljavnosti Lizbonske konvencije? pogodbe. Stvari so postale še bolj zapletene in še bolj razdrobljene. Najprej zaradi finančne krize, krize zadolženosti držav, zaradi migracijske krize in tako naprej. Sedaj se hibridni inštrumenti vse bolj pojavljajo. Gre za prispevke iz proračuna EU in kombinirane z prispevke iz proračunov držav članic. Člen 310, prvi odstavek, pogodbe določa načela enotnosti, torej vsi prihodki unije bi morali se prikazati v proračunu. Ampak države članice lahko neposredno sofinancirajo nekatere politike, recimo eh, skupno kmetijsko politiko, v tem primeru prispevajo in plačajo tudi države članice. Torej, načelo enotnosti je že na ta način bilo porušeno. Potem praksa, sodna praksa sodišča ki pravi, da instrumenti kot so ESM, tukaj gre za evropske inštitucije, ki so izven pravnega okvira in da je to skladno z pogodbo. Gre za sodbo Pringle iz leta 2012. Če si ogledamo to razdrobljenost, je to v neskladju z pogodbo? Ne, obstaja pravna podlaga. Ampak lahko rečemo, da je zaradi tega vse skupaj bolj zapleteno, bolj razdobljeno in ne bomo zaradi tega dosegli prvotnega cilja, da bo proračun čim bolj jasen za državljane, tako da bodo vedeli, kdo kaj plača in koliko. Kaj pa sedaj? Inštrumenti evrskega območja in ESM so morda tisti inštrumenti, ki sledijo zgodovinskemu vzorcu v krizi države članice najprej spoznajo, da morajo skupaj nekaj narediti na evropski ravni. Iz več razlogov gre to eh, preko vlad in potem se počasi to vključi v eh, večletni finančni okvir. Recimo na podlagi Maastrichtske pogodbe se je to zgodilo s eh, politiko zagotavljanja varnosti in podobno. Torej nekateri inštrumenti kot ESM so bolj dolgoročni tranzicijski inštrumenti in morda se bodo nekdo nekoč vključili v okvir pogodbe. Ko gre za večletni finančni okvir MFF, v preteklosti smo imeli hibridne inštrumente izven proračuna, kjer smo uporabili proračun, sredstva proračuna EU in sredstva proračunov držav članic za določene namene, recimo za reševanje Eh, begunske krize in sodelovanje s Turčijo. V določeni meri je morda moč reči, da je Lisbonska pogodba nekatere stvari preveč poenostavila. MFF naj bi bil eh, urejen v uredbi, v njej naj bi bile najvišje vrednosti in na podlagi soglasnosti naj bi svet eh, to uredbo sprejel. Ampak ta uredba je sedaj bistveno slabše zasnovana, kot je to bilo predvideno. V tej uredbi od začetka veljavnosti Lisbonske pogodbe vidimo, da je uredba neke vrste pogodba skoraj da postala po mnenju nekaterih. To je tako v Evropski uniji, nekdo ima lepo idejo, potem pa drugi pravijo, to se ne da, zato ker je treba spremeniti zaradi tega pogodbo. Ko so se odločili, da je treba na proračunskem področju nekaj spremeniti, so ugotovili, da tega ne morejo spremenjati z spremenjanjem pogodbe, ampak zato je bila sprejeta uredba, ki sedaj predvideva hibridna finančne inštrumente. V pogodbi je predvidena uredba o MFF in kaj sedaj? Treba narediti više, najviše vrednosti. Gospod eh, Olbricht je spraševal, kaj pa inštrumenti, ki so izven eh, MFF-a. Ja, v idealnem primeru le bi teh inštrumentov potrebovali zato, ker bi se lahko vključili v MFF. Eden od členov pogodbe oziroma uredbe določa, da mora biti, pre, morajo pri, biti predvideni najvišji zneski in v tem primeru lahko uporabljamo posebne inštrumente, tudi v okvir, to, predvsem v okviru letnega okvir, eh, poročuna. Uredba je torej top inštrument, ampak naučili smo se, da elemente fleksibilnosti v okviru uredbe je moč sprejeti. Globalna marža za plačila je tak primer, globalna marža za obveznosti, potem imamo sedaj neke vrste rezervo za krize. V preteklosti se je zdelo, da ni moč imeti teh GMP-ov in GMS-ov, ampak potem so nekateri rekli, da je treba nekoliko še razmisliti o tem. Ker zadeva jasno terminologijo, posebni inštrumenti, ki gredo preko najvišjih vrednosti. Problem pri pripravi uredbe je bil v tem, da ni bilo moč glede bolj jasnega besedila doseči dogovora, zato bomo v naslednjih sedmih letih še morali živeti z nekoliko nejasnim besedilom uredbe, medtem pa bodo morda dozorele ideje, kako to besedilo izboljšati. Hvala. Hvala. Dogovorili smo se, da bomo ob 17.30 uri začeli glasovati. Potem dogovorili smo se, da bo prišel k nam še kolega Poncela in dobil 30 minut za izmenjavo mnen, ko gre za program za razvoj evropske obramne industrije. Torej, ob petih bomo končali z našo razpravo, ki sedaj teče. To je še 47 minut po moji uri in eh, to sem želel samo povedati, da boste vedeli, da morate biti bolj precizni in koncizni. Osredotočite se na temo. Dva sta se javila k besedi. Jan, mislim, da je prvi bil. Ja, presenečen sem. Ne zato, ker sem to, kar sem slišal, sedaj obravnavan kot nekaj, na kar smo že navajeni. Če ne nadziramo proračuna, če nimamo demokratičnega nadzora nad proračunom, potem to ni več nekaj, kar bi lahko imenovali demokratični nadzor so strani proču, eh, Evropskega parlamenta. Potem smo slišali fleksibilnost, zahteva fleksibilne inštrumente. Nekdo je rekel, da je treba vprašati parlament, kaj želite. Hočete fleksibilnost, če hočete, potem potrebujete fleksibilne inštrumente. Če ne, želite fleksibilnost, potem je treba skrčiti zunanje inštrumente. No, malce bom poenostavljal, ampak kam gremo? Bodo zunanje inštrumenti postali dvakrat eh, večji kot proračun, proračun bo skromen, veliko različnih inštrumentov bo okoli njega, ker so pač fleksibilni. Treba se bo odločiti, kaj hočemo. Kaj je pravo vprašanje. Bom pretiraval. Hočemo proračun prevesti v različne inštrumente in imeti nadzor nad njimi ali pa hočemo imeti Evropski parlament kot glavni element, potem pa neke dodatne inštrumente, ki so okoli proračuna, ki so morda začasne narave. Morda so nekaj časa začasne narave, če se ustalijo, eh, pa bodo postala, postali ti instrumenti morda del proračuna. Torej vse več stvari bo izven proračuna, vse manj stvari bo v. Če gre za nič celih sedem, nič celih osem odstotka BPI-ja, potem je pač treba se vprašati, kam želimo, da gremo to je vprašanje, ki ga je treba zastaviti svetu in parlamentu. Kakšno strukturo sploh hočemo? Če hočemo, torej drugi element enotnosti proračuna je proračun evrskega območja. Kakšnega hočemo imeti pravega, pravi proračun evrskega območja? Gospod Šojble je kot minister veliko krat govoril o proračunu evrskega območja in o parlamentu evrskega območja, o posebnih zasedanjih tega parlamenta, posebn, o posebni pogodbi evrskega območja. Vprašanje je, kaj hočemo. Torej, ta razprava je zanimiva, ampak ne, zaenkrat ne daje odgovorov ampak strokovnjaki nas sprašujejo, kaj hočete, kako hočete vse skupaj voditi naprej. Časovnica, o kateri tukaj govorimo, je bolj časovnica evr, eh, sveta. Mi pa bi želeli to preobravnavati pred eh, koncem našega mandata, pred evropskimi volitvami. No, vsekakor Hvala še enkrat za to. Mislim, da so nekatere stvari bolj jasne. Vemo bolje sedaj, zakaj pravzaprav gre. Sami pa se moramo odločiti, kaj hočemo in kaj bomo predlagali. Hvala. Gospa Maletič in potem gospod Böge. Hvala. Hvala za vse to gradivo in za predstavitve. Strenjam se z Janom da gre tukaj za pomembno tematiko za nas, ko gre za ta celoviti splošni pregled, ki ste nam ga ponudili, ta je bil zelo koristen. Med predstavitvijo ste poudarili evropsko dodano vrednost. Tudi na eni prosonici je to bilo zapisano. To je še ena pomembna tema, ki jo poskušamo na nek način opredeliti in se odločiti, kako bomo merili evropsko dodano politiko. V kohezijski politiki, kot primer, smo sprejeli različ, unesli različna načela, zato da bi na koncu lahko prišli do te dodane vrednosti. Recimo gre za pametno specializacijo, koncentracijo na nekatere eh, teme, eksante pogojenost in tako naprej. Ampak vse skupaj je sedaj postalo tako zapleteno, da ne vemo več tudi tukaj, na tem področju, kaj dodana vrednost. V novem obdobju moramo stvari poenostaviti, vedeti moramo, kako bomo merili dodano vrednost in vedeti moramo, kaj so temeljna načela, na kat iz katerih izhajamo, da bomo lahko prišli do prave dodane vrednosti. Hvala tudi za vaše mnenje o časovnici končali ste z pomladjo 2020. Po mojem mnenju je to predaleč, preveč oddaljeno. Takrat naj bi imeli vse pripravljeno za kohezijsko politiko. In če hočemo začeti z novo kohezijsko politiko leta 2021, bi morali do konca leta 2019 imeti vse pripravljeno, da bodo leta 2021 države članice jo lahko začele izvajati. Vse te zamude splačili so naslednji problem. V prvi predstavitvi smo videli zelo koristen graf, kjer primerjate plačila za prvo obdobje, potem plačila za drugo obdobje in zelo lepo je bilo videti te razlike, ko gre za uporabo različnih načel. Če pa se hočemo izogniti tem razlikam, moramo delati hitreje. In še nekaj, proračun evrskega območja. Z vami se v celoti strinjam. Proračun evrskega območja bo samo še povečal diferencijacijo in razdrobljenost v evropskem proračunu. Če hočemo imeti proračun evrskega območja, moramo imeti vse države članice vključene v to območje. In ko bodo vse v tem območju, je treba pravo konvergenčnost med državami članicami pospešiti in okrepiti. To pa bo pomenilo, da moramo razširiti kohezijsko politiko in povečati sredstva za njo. Kohezijska politika je tista, ki odpravlja razlike in ki zagotavlja konvergenčnost med državami članicami. In mislim, da bi to moral biti naš primarni cilj v naslednjem večletnem finančnem okviru. Hvala. Hvala, Rajmer Böge. Hvala, predsedujoči. Bevetong eh, vom vertreter des judistov predstavnik pravne službe je zelo zanimive stvari govoril in spomnil me je na naslednje. Rekl je, da obstaja sodba Evropskega sodišča, da so nekateri ukrepi izven proračuna in kako je kako, morda to združljivo z EMS ali ne. Morda je združljivo z EMS, ampak to ni najboljša rešitev. Zahtevamo več transparentnosti, In se stališča zahteve po transparentnosti takšen pristop ni dober. Vidimo, da različne razprave ali o proračunu evrskega območja ali o drugih zadevah je vedno bila neverjetno kreativna komisija, ko nam je odgovarjala na vprašanje, kaj se da narediti in kaj ne. Recimo inštrument za nabavo živil. Dve milijardi smo leta 2009 hoteli temu nameniti, ampak takrat je komisija našla zelo zanimive izgovore, zakaj to ne gre. In takrat kot pravnik moram reči, da sem se neprijetno počutil. Vprašanje, kje smo danes? O tem sem že govoril citiral je predstavnik pravne službe sveta pogodbe. Takrat, ko je zasedala konvencija, je naš nekdani svetovalec prišel v, urad, v, v mojo pisarno in je rekel, a sedaj so pa stvari postale zelo vroče. Takrat je bilo rečeno, kot da parlament se odpoveduje proračunskim pristojnostim. In potem smo z veliko težav nekatere stvari popravili in dodali takšne člene, ki so govorili o tem, da morajo vsi udeleženi eh, poenostaviti celoten postopek, da je treba od ga eh, poenostaviti in, in pospešiti. Pri zadnjih pogajanjih o MFF-u je bilo tako, da svet pač odloča lahko soglasno, potem, ko je eh, enkrat Evropski parlament dal svoje soglasje. Malce zapleteno se skupaj. In te člene smo uporabili, da je parlament dobil vsaj nekaj. Ampak potem je nekdo rekel, potem pa hočemo drugačen postopek posvetovanj. Torej, Zakaj? Zato, ker v prihodnosti od nas pričakujejo, da se bomo odločali za ali proti. Ko gre za proračunsko razpravo, je ta naenkrat se sprevrgla v razpravo o trgovini. In pred, ciprsko predsedstvo je takrat prvič prišlo na dan z nekaterimi konstruktivnimi predlogi. In mislim, da je to nekaj, kar lahko zahtevamo naprej. Sicer bomo morali uporabiti najmočnejša orožja. Potem, gospod Peker, rekli ste, da obstaja časovnica predsednika Tuska in predsednik Tusk naj bi s Evropskim svetom vodil pogajanja. Ampak tukaj gre za načelno v, v dilemo pogodba, mislim, da jasno določa, Evropski svet ne deluje kot zakonodajalec. Pika. Dokler posamezni sveti za posamezne področja ne morejo eh, sprejeti eh, dogovora, potem se vse skupaj dvigne na višjo raven in potem gre vse skupaj v priporočila, kajti posamezni resorni ministri se ne upajo nasprotovati nečemu, ker so njihovi nadrejeni že podprli in tako naprej. No, Evropski svet nima teh pristojnosti in instrumenti, ki so na voljo eh, na podlagi Lisbonske pogodbe, se mora spoštovati. Strinjam se s tem, kar je rekel gospod Olbricht vprašanje ambicioznega postopka, pravočasnega odločanja, ko gre za eh, MFF in pravna podlaga. Tu bomo uspeli samo, če bomo načelo temeljno spremenili. Predlog komisije, ki pride v maju, se do sedaj stalno uh, obravnava v različnih uh, posvetovalnih organih sveta. In na ta način je vse zastalo. Če naj bi potem, ne vem, februarja, marca odločali na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta predlog komisije v maju, sprememo in tako naprej, pomeni, da se ta postopek skrči samo na postopek na politični ravni, ne pa na strokovni, ko gre za Evropski parlament tako ne gre in to je treba spremeniti. Če ne se bo zgodilo tole, stari parlament bo začel stvari pripravljati, potem pride novi parlament, novi sklic eh, parlamenta, potem so novi komisarji, nekateri se strinjajo s tistim, kar so prejšnji eh, potrdili, nekateri pa ne. Pomeni, to se nam lahko zgodi v naslednjem letu, ne glede na to, za katere postopke se bomo tukaj dogovorili. In to vprašanje pasarele, da pač lahko svet eh, na mesto soglasja odloča z kvalificirano večino. No, to je nekaj, česar štiri države članice niso hotele, v nemškem Bundestagu smo sedaj pripravljeni razmišljati o tem pa še proračun evrskega območja. Pred letom in pol sem z kolegico Perez pripravil poročilo in to poročilo ni imelo cilj ustvarjati nove inštitucije, temveč eh, je želelo opisati, kako naj se parlament loti vprašanja evra. Vse države, vse države, so sprejele evro ali so bile pripravljene takrat, razen danske, ampak istočasno smo eh, v proračun 50 milijard kot neke vrste jamstvo postavili zaradi eh, priprave na evrsko območje. Potem je bila kriza, no, preden nas bo nova kriza doletela, je treba ustvariti neko proračunsko vrstico za stabilizacijo valute zlasti v evrskem območju, ampak drugih ne smemo izključiti, dokler imajo še svoje nacionalne valute. Zato se lahko dogovorimo in ni treba povečati zneska za lastne vere sredstev. Tudi nacionalne sodbe ustavnih sodišč je treba upoštevati in na ta način ne vem, če bomo se dotaknili pristojnosti. In na ta način bomo samo bolj pritisnili na nacionalne parlamente, da sprejme odgovornost za takšno proračunsko vrstico, ki se nanaša na jamstva. No, v preteklosti je Evropski parlament ugotovil, da skupaj s finančnimi ministri evrskega območja, naj, ne vem, pristojni komisar ali predsednik komisije sprejme sklep o tem jamstvu. No in tudi predlogi predsednika Makrona so sedaj zanimivi, o njih bo v tej smeri tudi treba kaj reči. Hvala. Hvala. Gospod Fernandez, potem pa bom dal besedo direktorju Lenarju. Hvala. Hvala, predsedujoči. Prvo vprašanje o časovnici. Korisno bi bilo, če bi uporabljali politiko komisarja Oettingerja. Vidimo izkušnje te komisije o teh gospodarskih trenutkih, v katerih je Evropska unija, zato da bi sklenili sporazum še v tem mandatu. Če bo tako, bomo v naslednjem mandatu imeli več časa za to. To bo trajalo kar nekaj časa. Nekateri vedno minje tudi vprašanje legitimnosti. Če govorimo o petletnem proračunu, sključujemo mm, to možnost potem, bi vedno predhodna komisija podala predlog za naslednjo komisijo, kajti pogajanja trajajo dolgo časa, razen če ne bi potem imeli še nek rok, in bi potem imeli prehodno obdobje. In vedno imamo to težavo. Zanima me, ali menite, da bi bilo korisno, če bi še v tem mandatu sprejeli večletni finančni okvir in drugo vprašanje? Če vemo, koliko to pravzaprav predstavlja glede na BNP splošnega zniska, kako je s skrbniškimi skladi, vse to so ti skladi, ki so izven proračuna, kako je s tem? Ali vemo, kaj o tem? Jaz sicer podpiram enotnost proračuna, ampak vemo pa tudi, kako je v državah članicah. Vsi imajo v mislih en odstotek VNP-ja ali 1,23 odstotka maksimalno. In če bomo dali v proračun to, kar je izven proračuna, bi zmanjšali proračun, je bolje reči ne. Potrebujemo enotnost, ampak treba je razumeti, da ko damo to v proračun, potem moramo povečati to, kar to predstavlja. In demokratično gledano je to zelo pozitivno, da je vse v proračunu in da je to bolj pregledno. Ampak kakšni pa so učinki? Ne moramo dati nekaj v proračun, da bi proračun zmanjšali. Že samo načelo enotnosti proračuna ni namenjeno temu. Glede območja evra, mislim, da moramo smeti ime tega območja. In da rečemo proračun območja evra, to ni povezano s predlogom komisije, ki ga bomo videli decembra, čeprav razumem. Bo komisija podala predlog o tem, da bi imeli backstop za bančno unijo, da bi izvedli reforme. No, seveda je to lahko tudi nek sklad za evroobmočje, ampak to je tudi nek sklad za tiste države, ki se želijo priključiti evroobmočju. Torej, mogoče to ime ne bo zajelo vseh novih ciljev. In eh, če lahko bi potem pokomentiral še to zadnje vprašanje. Gospod Lene, preden vam dam besedo, bi dal besedo gospodu Depreju. Zelo na kratko, predsedujoči. Strinjam se s številnimi pripombami drugih kolegov. Prvič, najprej želim reči, da mi je zelo všeč to, kar je povedal naš govorec glede evropske dodane vrednosti. To je zelo problematičen koncept, težko je to opredeljevati, ampak to je vsekakor tudi koristen koncept. Je koristen koncept, ker gre za argumente proti euroskeptikom. Vse to poznate, dovolj je reči, ta in ta ukrep ima evropsko dodano vrednost in vedno lahko najdemo nekega strokovnjaka, ki bo to tudi upravičil in ne vidim nobenega drugega interesa tega koncepta kot to, da se res borimo proti skeptičnosti, ker ima tako lepo uh, vrednost. Vedno, ko rečemo, ja, nekaj pa ima evropsko dano vrednost, je vse lažje potem. Drugič. Zelo previden bi bil glede tega, o čemer moramo že sedaj odločati o prihodnem večletnem finančnem okviru. Ne samo zato, kar menim da večina držav noče zavez, dokler ne bodo vedeli, kaj bo z Brexitom. In če bi bil vodja vlade, bi tudi sam rekel, preden bom sprejel finančne obveznosti, bi rad vedel, koliko bodo Britanci plačali. In eh, če ne poznamo teh omejitev, bi bil zelo previden. Previden bi bil še zaradi enega razloga. Stopamo v območje politične negotovosti. Imamo kar nekaj političnih prevratov v različnih državah in vidimo, določene politične silnice, ki so prav posebne. Torej, v tem kontekstu, v katerem moramo sprejemati odločitve, bomo pod vplivom številnih dogodkov, ki jih bomo imeli do trenutka, ko bo moralo priti do sprejetih odločitev. Tretjič, proračun je v območju. Meni je ta proračun zelo všeč, čeprav ga bomo morali pojmenovati drugače, kot je pravkar povedal kolega Fernandez. Zaradi različnih razlogov. Najprej, če evroobmočje ni srce Evropske unije, bo Evropska unija propadla. Določno trenutku saj. Drugič, če damo fiskalne poblastila evroobmočju, bo to zanimivo za nekatere države. Zlasti, ker želimo mogoče umeti kohezijsko politiko. Če pravite, da imamo nekaj držav, kjer naj bi imeli proračunsko povezavo z evroobmočjem, da bi krepili poenotenost tega območja, da bi pomagali tistim državam, ki želijo pristopiti, da dobijo dodatna sredstva, da izvedejo strukturne potrebne reforme za pristop k območju, se mi to zdi nekaj pozitivnega. To pomeni, da ne bomo kar tako ukinili nekatere prednosti z neke države, ne bomo uh, opredeljevali nečes, ampak tu bomo imeli specifične cilje, to bo začelo veljati in bo dobro za vse. Recimo, predstavljajmo si, da imamo kar nekaj držav in jim rečemo, veste, dali bomo denar v evroobmočje za vas, ampak vzeli bomo denar iz kohezijskega sklada. Mislim, da bo to dobro. Treba je doseči nek del, dogovor, da imamo nove prednosti za tiste države, ki imajo neko perspektivo glede prihodnosti. Potem bolj nasplošno glede ciljev prihodnjega večletnega finančnega okvira. Ne bom se spuščal v mehanične podrobnosti, organizacije prožnosti in tako naprej. To bomo že uredili. Glede političnih ciljev. Prepričan sem, da imamo politične cilje, ki jih bomo morali krepiti. Ne samo migracije. Imamo migracijske pritiske. Ti se ne bodo ostavili. Nekateri celo menijo, da če bomo bolje nadzorovali turško, in libijsko mejo ne bo več pritiskov. Ne, pritiski bodo še vedno. Potem imamo teroristične grožnje, vedno bodo tu, vedno smo se s tem soočali in to so nove cilj, to moramo poštevati. Potem pomankanje podpore Evropske unije med ljudmi v različnih državah in prepričan sem, da ne moramo imeti prihodnega večletnega finančnega okvira. Kajti sedaj smo uradno razglasili evropski stebr, socialne pravice Evropske unije, potem pa bomo rekli, ne, ne bomo jih krepili. Ne moremo nekaterim, ki se sedaj zastavljajo ta vprašanja, zakaj spoh delamo tu, najprej podati neke časne izjave, potem pa eh, to spremeniti. Ne, bi rekel. Tu ne govorimo o naših ciljih, mislim, da so jasni, ampak govorim o naši časovnici, govorim o načinu dela, o prioritetah, ki jih želimo določiti, da se strinjamo glede naših političnih prioritet in ne samo glede naših mehanizmov. Finan. Hvala. Sedaj pa direktor Lene. Gospod predsedujoči, naj se samo odzovem na razpravo o enotnosti proračuna Evropske unije. Za komisijo je jasno, da je enotnost proračuna nekaj, kar ima visoko vrednost. Če se okoliščine, če so okoliščine takšne, da v trajanju nekega MFF-a ne dovoljujejo drugega kot hibridne rešitve, potem je pri pogajanjih za novi okvir treba to popraviti in ustvariti neke vrste red v tej galaksiji proračunskih inštrumentov. Bi pa ustrajal na enem. Kaj imamo kot posebne instrumente predvidene v uredbi o MFF-u? Morda bi želeli še kaj dodati, nov instrument ampak ti instrumenti so po moje del rednega proračunskega procesa. So izven um, najvišjih vrednosti MFF-a, omogočajo pa njihovo vključitev v letni proračun, ko gre za proračunska organa. Torej, to na nek način v določenem letu postane redni proračunski instrumentarij pravi nekdo, da bi morali imeti čim bolj enoten proračun. Že, ampak specifična situacija pri naslednjem MFF-u je takšna, da moramo biti previdni. Naj s tem v zvezi vzamem primer najstarejšega satelita, ki ga imamo že desetletja, to je Evropski razvojni sklad. Komisija svet in parlament so v zadnjih desetih letih se pripravljali na trenutek, ko bo Evropski razvojni sklad lahko vključen v redni proračun. Komisija se je zavezala k temu in s tem ciljem poskuša vključiti Evropski razvojni sklad v uh, proračun EU. Ampak Glede na konkretne okoliščine je jasno, da moramo biti zelo previdni, kako to storiti. Zagotoviti moramo, da je vključitev tega sklada v proračun nekaj, kar ne bo niti za en cent zmanjšala razpoložljivost sredstev za razvojno pomoč Evropske unije, kajti to bi bilo nasprotju z vsemi eh, opisanimi političnimi nameni. In to ni enostavno narediti iz razlogov, o eh, katerem o, eh, smo prej razpravljali, ko je imela besedo gospa Rubio. Namreč najvišja vrednost eh, se bo spremenila zaradi izstopa Združenega kraljestva, ker, zanima, ker zadeva ta, to najvišjo vrednost iz, ko gre za vire lastnih sredstev. In tukaj bi moral dr. Becker spremeniti svoj izračun. Sedaj je najvišja vrednost 1,20 odstotkov bruto nacionalnih prihodkov. In ta znesek se bo bistveno zmanjšal, če ga bomo izračunavali na podlagi 27 terice. In To bo velika omejitev za letni proračun, kajti treba bo upoštevati vse obveznosti, ki jih je treba uh, vključiti v jamstvo se stališča lastnih sredstev. Torej, ugotoviti moramo, kako samo zaradi vključitve Evropskega razvojnega sklada v eh, proračun se moramo izogniti zmanjšanju uh, sredstev za razvojno politiko in pomoč. In državam članicam bo treba povedati, da bomo povečali najvišji znesek za eh, lastna sredstva samo zato, da vključimo ta sklad v proračun Evropske unije. Samo za ta primer. Ampak to gotovo ne bo enostavno ljudem dopovedati. Namreč, da moramo povečati najvišji znesek eh, virov vlastnih sredstev. In na koncu še nekaj o časovnici. Moj komisar, gospod Oettinger, je apsolutno odločen spodbuditi tako svet kot parlament, da čim prej in čim hitreje se izpogajata in prideta do uspešne eh, rešitve, ko gre vsaj za MFF in odločitve o verih vlastnih sredstev še v tem mandatu parlamenta. Hvala. Hvala. Gospod Pons je prišel, zato mu bom ob 17. uri dal besedo. 15 minut, če imamo časa, vabim gospoda Bekerja, morda ne vem, gospoda Krola, Jana Ulbrihta, da še kaj poveste. Bomo začeli z dr. Bekerjem prosim, če naredite neke vrste komentar in povzetek razprave. Hvala za vprašanje in pripombe. Kratek bom, kar zadeva dodano vrednost najprej. Rekl sem, da jo je težko določiti. Komisija je v dolgotrajnem postopku poskušala to načelo definirati. Mislim, da leta 2009 in 2010 je to bilo, takrat so leta 2011 objavili delovni dokument v zvezi s tem in končni sklep je bil naslednji. Dodano vrednost je moč najti, če si gledamo številke v MFF-u. Torej, to je rezultat pogajanj. Rezultat pogajanj je evropska dodana vrednost. Potem ga zadeva časovnico. Sam sem govoril o samo o izkušnjah in časovnicah prejšnjih pogajanj, zadnjih pogajanj. Če to staro časovnico prenesemo na sedanjo situacijo, vemo, da se bo vse dogajalo od začetka leta 2020. Če smo realni, je treba reči, da se ta parlament ne bo pogajal o zneskih, o številkah. Tukaj si je treba naliti čistega vina države članice, po mojem mnenju, ne bodo mogle doseči kompromisa do konca naslednjega leta, 2018 torej. In še zadnja stvar, ko gre za proračun evro, evrskega območja ali ko gre za fiskalno zmogljivost. Ni še jasno, kako to zmogljivost lahko izkoristimo, kakšne so naloge tega proračuna. Če gre samo za to, da se nacionalne strukturne reforme financirajo ali pa bo to evrski proračun velik. 3-4 odstotke BNI-ja držav evrskega območja glede na posamezne programe v posameznem gospodarskem ciklu. No, to so vse še odprte zadeve zadnja možnost, velik proračun evrskega območja, to je predlagal Pariz sedaj, bi pomenil kaj? Več kot 250 milijard evrov vsako leto. To je skoraj da dvakrat več denarja kot proračun za 28 terico če si omislimo, ne vem, investicije za infrastrukturo, velike projekte in tako naprej, potem bi to porušilo eh, obstoječe prioritete za porabo sredstev. Ta novi proračun bi torej pomenil povečanje zneskov, eh, večjo, manjšo transparentnost, eh, razdrobljenost, odločanje in tako naprej. Potem, če se bo to zgodilo, si lahko mislimo, kdo bo glavni, ki bo odločal v Evropski uniji. Hvala. Gospod Olbri. Najprej naj rečem, da mi je bilo všeč, ko sem na začetku slišal, da je dodana vrednost nekaj dobrega, ampak ne more biti cilj sama zase. Če je naš cilj delati bolje, potem nismo zelo ambiciozni. Če bomo rekli, delamo nekaj, kar ima neko vrednost, ampak bolje kot v preteklosti. No, to ni ambiciozen pristop. In ne vem, kako bo evropska politika prepričala ljudi, da nismo uh, populisti, če bomo tako govorili. Druga stvar. Mi smo v političnem organu. Kaj hočemo? Hočemo skupnost, no, metodo ali hočemo medvladno metodo? To je vprašanje. Če bo čisto medvladna metoda, potem ne, porabi, ne rabimo evropskega proračuna in tudi ne evropskega parlamenta. Citiram, pred nekdanjega predsednika Češke republike. Če bo vse medvladni postopek, potem ne potrebujemo Evropskega parlamenta, je rekel. Ne gre torej za številke, ko gre za nas, gre za prihodni model delovanja, ki je pomemben za nas. In tukaj se moramo z uporabo ustreznih inštrumentov dokopati do Evrope, kakršno hočemo. Vprašati se moramo, kaj je nekaj, kar je bolj fleksibilno, s čimer smo bolj odzivni in kakšno so razmerje med posameznimi zadevami oziroma elementi. Še enkrat hvala, da ste nam povedali, kaj je proračun evrskega območja. Lahko ga definiramo, kakor hočete, lahko ga zakrijemo z različnimi izrazi, ampak tukaj gre za evrsko območje. Enaki, pro, enak proračun kot za proračun EU, vendar z omejenim številom držav članic. Lahko tudi rečemo, en del proračuna bo za en del držav in za eno vrsto politik, drugi del pa za drugo. če gre za proračun recimo nekohezijskih držav, potem je treba v proračunu evrskega, eh, proračun, eh, proračun evrskega območja vključiti drugačne nekohezijske inštrumente. Tukaj ne gre za razpravo o denarju, gre za razpravo o prihodnosti Evropske unije, kaj hočemo in potem bomo v proračunski jezik te politične odločitve šele lahko prevedli. Hvala. Ähm, Hvala lepa, zahvaljujem se dr. Rubijo, dr. Bekerju, pa tudi gospodu Krov z naše pravne službe. Vse skupaj so bile zelo zanimive informacije, zahvaljujem se vsem tudi za zelo živahno razpravo. Sedem minut eh, še imamo na voljo, In gospod Pons, če ste pripravljeni, lahko pravzaprav lahko preidemo kar na vašo točko dnevnega reda. Vi ste namreč poročevalec na temo razvoj evropske obramne industrije, program za razvoj evropske obramne industrije. Boja prezentar. Hvala lepa, predsedujoči. Predstavil bom mnenje našega odbora vam. Mi smo pridruženi odbor, In tu gre za industrijski razvojni program, ki ga je treba videti kot prioriteto za vse pri zmogljivosti obrambe v je. Gre za obrambo Evrope. Tu moramo biti vodilni. Jasno je tudi, da mora biti to bistveno za nas. Potem gre za to, da tu krepimo sodelovanje, da lahko maksimalno skoristimo rezultate, ko države vlagajo obrambo. Na isti način smo videli tudi standardizacijo opreme naših oboroženih sil. To je bistveno, ko gre za sodelovanje med državami članicami. Vidimo lahko, da se to sodelovanje krepi, je stalno sodelovanje. Bilo je podpisano 3. novembra, 23 držav članic od 28 je sodelovalo pri tem. Zaenkrat ni dovolj sodelovanja in tu imamo letne stroške, ki znašajo od 25 pa vse do 100 milijonov evrov. Zakaj? 80 odstotkov javnih naročil na tem področju se ureja na domači ravni. In tu gre za nepotrebno podvajanje naših naložb. Naš program bo osredotočen na oblikovanje izdelkov za obrambo. Za skupne tehnične specifikacije ustvarjamo prototipe, izvajamo poskuse, kvalifikacije, preizkuse in študije ter druge teste. Gre za to, da bi krepili sodelovanje med tremi podjetji, ki se nahajajo v dveh državah članicah. In sicer imamo tu 500 milijonov evrov. To je predlagala Evropska komisija od leta 2019 do 2020. To se nam zdi razumen znesek, ampak reče pa moramo, da moramo ta denar vzeti iz rezerve večletnega finančnega okvira. To so nove pobude, ki so dobre za vse nas. Ampak ne smemo tega financirati tako, da bi trpele druge pobude, ki niso povezane s to. Prav tako ne smemo pozabiti na majhne, srednje, velika podjetja, ki so gonilo našega gospodarstva potrebujemo specifično kategorijo projektov za MSP-je. Vsaj 20 odstotkov splošnega proračuna moramo nameniti MSP-jem, zato da bi spodbujali izvajanje programov in da bi poskrbeli, da je vse uspešno. Zato bi pozval komisijo naj sprejme delegirane akte. 7. decembra bo potekal rok, za spremembe k osnutku mnenja. Jaz seveda lahko tu slišim kakršne koli ideje kolegov, kot želite. Hvala. Hvala lepa, gospod Gonzales Pons. Sedaj se le enkrat preglasil k besedi, le eden <laughs> preglasil k besedi in to sem jaz. Aha, pa še gospod Kolmer. Ho hočel sem samo reči, da sem vas videl. Se še kdo priglaša k besedi? Župan Linjanov. Prav. Potem želim zazeti vsebinsko stališče, ne kot vodja seje, temveč kot običajni eh, član tega odbora. In reči moram, da je to stališče, ki izhaja iz eh, eh, skupine SPD znotraj socialne in SND, torej ne morem še govoriti v imenu SND, tudi pročevalec v senci nisem ampak SPD se pogovarja o tem programu in ta razprava je eh, izpostavila nekaj točk. Prva je, da se nam zdi pravna podlaga tega programa je dejansko problematična. Prihaja nam reč do navskrižja med pravno eh, podlago, ki jo je izbrala komisija, ki se opira na industrijsko politično pobudo in uh, drugim paragrafom, drugim odstavkom znotraj uh, pogodb Evropske unije, ki čež da Evropska unija dejavnosti na področju bom rekel zdaj posebno splošno eh, obrožitvenega sektorja ne sme biti dejavna. In tudi obzorje 2020 se zaradi tega v tej smeri ne sme uporabljati. Tako da imamo določene dvome o ustrezno izbrani pravni podlagi za ta program. To želim takoj povedati v razmislek in druga stvar je pa stvar ocene. Seveda tukaj smo lahko različnega mnenja. Privrčevalni potencial, ki se nam omenja, je po mojem mnenju zgolj teoretičen. Bil sem še majhen asistent drugega poslanca v parlamentu in takrat skupni trg še ni obstajal, se je šele razvijal in takrat je obstajala Evropska direktiva za gradbeni sektor. Seveda je bilo povsem jasno, da če želimo v evropski gradbeni industriji določene stvari poenotiti, da bi s tem ustvarili določen potencial sinergij in prihrankov. Uh, Seveda, gospe in gospodje, Evropska unija pa se ni uspela dogovoriti niti še o skupnih utičnicah, tako da vsi, ki potujemo v Evropski uniji, imamo adapter in um, smo zelo veseli, če ga lahko uporabimo v naših uh, hotelskih sobah. In po večmesečnih razpravah strokovnjake, kakšen utikač, dvofazni, trifazni, kakršnokoli drugačen, naj bi bil ustrezen za celotno Evropo, je ta razprava razpadla z lakonično uh, opombo, da to sploh ni pomembno, uh, odpravljena. Kaj to kaže? tam, kjer države članice začnejo ščititi svoj lastni sektor in tukaj sumim, da gre tudi za nekaj takega pri obroževalni in obramni uh, eh, industriji, potem je moj strah ta, da bomo prišli do situacije, ko bo vsaka država članica želela. Uh, samo dajati prednost lastni oborožitveni in, uh, industriji pred drugimi, ker gre za sektor, kjer običajno ni drugega, druge stranke kot javni sektor, torej država. Torej, če bi bilo tokrat tu drugače, bi me to presenetilo. In Če imamo vsaj tri podjetja iz najmanj dveh držav članic, to ste omenili kot pogoj, to je predpis, ki je nujen, kajti sicer, če tukaj ne bi bilo uh, mednarodnega sodelovanja, sploh ne bi bilo nobenega razloga, da bi Evropa tukaj po, na podlagi pogod delovala. Potem pa zadnja točka, tukaj se strinjam s poročevalcem in se zelo veselim vašega stališča, gospod Gonzales Pons. Uh, gre za vidik financiranja. Bil sem pravzaprav malce uh, šokiran, ko me je komisija tukaj v v odboru predlagala oziroma predstavila finančno podlago in vse, kar je v povezavi z večletnim finančnim okvirom in z nezadostnimi rezervami in nezadostnimi finančnimi viri, se le še okrepi, če bomo sedaj sprožili nov program, ki pravzaprav ne bo imel nepomembnih ne, ne, ne finančnih potreb. Tako da želim povedati mnenjo mene in uh, mnenje moje delegacije, ne pa moje politične skupine, da je naše stališče to, da bi ta program lahko sprejeli le, če bo jasno, da bo zato svet dal uh, na voljo dodatne sveže finančne vire. Hvala, gospod predsednik, gospod Komer. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem gospodu Porčevacu za njegov prispevek in se pravzaprav pridružujem vašim pomislekom. Menim namreč, da ta stvar ni bila v celoti premišljena. Ni bilo v celoti premišljeno, kaj želimo s tem doseči. Če tudi je pristop eh, na prvi pogled eh, dober, je zgolj teorija. Kot zdaj govorimo o obsegu eh, obrambe, v državah članicah, ki niso nizki, gre, govorimo o milijardah in pa najboljši volji si ne morem predstavljati, da si državah članicah še niso ukvarjali z mislijo, da bi te stvari čim bolj gospodarno, cenovno učinkovito eh, naročale in izvajale. Gotovo je bilo že doslej tako, o tem sem prepričan. Seveda lahko tisto, kar je dobro, še izboljšaš, ampak po mojem mora, eh, je pristop napačen, kajti zdaj pravimo, da če je nekaj evropejskega, moramo graditi grozde. To, kar se mene tiče, ne zveni po, po enotitvi po enot, po enot, po ali konkurenci, temveč smrdi po večji uh, birokraciji. Torej samo razmišljamo o tem, kako naj bi bila videti neka pobuda. Uh, bolj vesel bi bil, če bi na prostovoljni ravni to vrsta naročila želeli bolj povezati, pri, kateri, pri čemer bi lahko sodelovala vsaka država članica. Ti primeri, da bi s tem države članice uporabljali upora, eh, več ob, ob, eh, ob, ob, vojaških sistemov kot ZDA, je to vsekakor pomemben argument, ampak potem moramo razložiti tudi, ali so države članice pripravljene uporabljati enotne uh, vojaške sisteme. Kajti, če ni tako, lahko tukaj odločamo o skupnem postopku naročanja, ampak v končni fazi ne bo delovalo. To pomeni, da moramo dejansko pri koreninah samih razmisliti o tem, glede česa so se države članice eh, pripravljene poenotiti, kaj ti le o tistem potem lahko skupaj naročamo. Ampak ob tem bi potem še predlagal, da bi ta naročila morala izhajati iz držav članic. Mi kot Evropska unija pa lahko zato oblikujemo okvir, v, znotraj katerega bi lahko države članice čim bolj učinkovito na, eh, nakupovala ta um, sredstva. In še povem to, da bi to dejansko pomenilo, da pri velikem eh, volumnu milijard, da bi določena naročila odpadla. To pomeni, da moramo posledično reči tudi, da teh podjetij potem ni vredno eh, ščititi, kajti sicer bi bili nedosledni, rekli bi, da se zazemamo za učinkovite nakupe in če potem ob, uh, vojaška podjetja ne bi mogla več uh, uh, prodajati v istem obsegu, bi potem morali uh, plačati neke subvencije. Mislim, da je treba te stvari premisliti do konca in menim, da ni tako preprosto, kot si zdaj stvari predstavljamo. Hvala lepo, gospode No. Oui, ja, hvala, predsedujoči, jasno je da bomo tu sedaj naleteli na številna vprašanja, pravna, tehnična, o standardih, finančna. Mislim, da moramo napredovati tudi pri teh vprašanjih o obrambi v Evropi. Smo ogroženi, to vemo. Američani so se tu angažirali, Evropska unija danes mora poskrbeti za svojo varnost in Zanima me vse to, kar se dogaja v zvezi s to idejo, da bi Evropska unija lahko imela še več sodelovanja na ravni obrambe. Ukvarjali smo se že z raziskavami, danes govorimo o industriji, o proizvodni in mislim, da ne smemo zavrniti kar vsega. Sodelovati moramo glede perspektiv, ki so tu pred nami in pri Evropski obrambi. Seveda, vemo, da stvari niso enostavne, ampak če bi bilo vse enostavno, se tu spoh ne bi pogovarjali, ampak bi že našli rešitve. Torej, glavna bojazen je seveda finančna in eh, res je govorimo o denarju, ki ga res ni dovolj za vse potrebe. Mislim, da bi morali zelo hitro tudi države osvestiti o tem, koliko denarja potrebujemo, da poskrbimo za evropsko obrambo. Res pozivam k temu, to je prvi korak. Vem, da imamo tehnične, pravne in finančne težave, ampak mislim, da moramo napredovati v tej smeri. Hvala. Frau Holmeier, bitte. Gospa Holmeier, izvolite. Um, kolegice in kolegi, sicer lahko razumem, da se pritožujemo o prejšnjih mehanizmih, tudi ki, kakšno uh, je bilo do zdaj uh, naročanje, kako so se države članice omejevale, vendar pa to ne more pripeljati do tega, da kar rečemo, ja pa naj ostane tako, pa ne bomo ničesar spremenili. Mislim, da mora biti posledica ta, da poiščemo mehanizme, ki bodo to stanje spremenili in ker gre za če dalje večje grožnje, ker. Uh, vidimo, da se spreminja tudi naša zunanje politična in obrambna eh, agenda bo to pomenilo, da bo naročil več, da bomo morali skupaj razvijati več, kar pomeni, da moramo sedaj razmisliti o tem, kako bomo stvari počeli na učinkovitejši način in po drugi strani tisto, kar je dos, do, dodatno potrebno, kako bomo to lahko skupaj financirali, kaj lahko storimo skupaj na evropski ravni, kaj pa lahko uredijo posamezne države članice. Zato se mi zdi ta pristop gospoda Gonzaleza Ponza pravilen, kajti jasno je, da moramo začeti. To ni zadnji korak. Sedaj bomo storili prvi korak in vsekakor ne, s tem, uh, ne moremo s tem odgovoriti še na vsa vprašanja in probleme, ki se bodo pojavili. Ampak to je prvi korak v pravo smer, ki mu bodo sledili drugi, o katerih se bomo potem še morali pogovarjati in jih analizirati. Hvala. Na tem mestu bi povabil komisijo, da zazame stališče, če je tukaj kakšen predstavnik komisije, ki bi to želel storiti. Izvolite, gospod. You, Geyer, and, uh... Hvala, gospod Gajer. Hvala članom tega odbora za to zanimivo razpravo. Kot predstavnik direktorata za proračun se bom omejil na finančno vprašanje to je pač naše področje, na katerem delamo in je tudi eno izmed najbolj eh, zaskrbljujočih področji za člane tega odbora, to je jasno. Zelo živahno se spomnim, kaj se je zgodilo julija, ko sem predstavil predlog komisije članom tega odbora. Šlo je za predlog, ki ga imamo še vedno tu, da bi financirali 500 milijonov s 75 odstotki preko različnih veliko, ki jih imamo v prvem razdelku, 1A, in 25 odstotkov ne bi vzeli iz eh, dodeljenih rezerv. Jasno pa je bilo, da ta predlog takrat v odboru ni bil soglasno sprejet. Spomnim se tudi gospoda Fernandeša in številnih drugih, ki so se oglašali in eh, niso bili za to. Komisija je razumela, da bo parlament iskal finančne kompromise, da bi imeli veliko manj prerasporeditev, kot jih je predlagala komisija. Ampak člane pa bi upozoril na nekaj. Tudi iz vidika sveta se stališča sedaj nekoliko zaostrujejo, zdi se, da je namen sveta ta da bi imeli splošni pristop, da bi imeli stoodstotno prerasporeditev, ja, stotstotno, ja, seveda ne morem prioricirati do končnega stališča na svetu, ampak eh, tako smo mi razumeli njihovo stališče, menda bo prišlo do tega. To pa je v nasprotju stališčem sveta, ki smo ga imeli prej v pogajanjih. Recimo, izhodišče stališča sveta je bilo, da bi sprejeli predlog komisije, da bi imeli 75 odstotkov prerasporeditve. Torej, tudi na svetu vidimo, da so stališča pred svetom sedaj vedno ostrejša in komisiji lahko na te stopni le ugotovimo, da bodo pogajanja o financiranju tega predloga zelo problematična in kot vedno smo pripravljeni oblikovati kompromisne predloge, da bi pomagali in da bi skušali pomagati tako svetu kot parlamentu pri doseganju pravočasnega dogovora. O tem zelo pomembnem predlogu. Hvala predsedujočim. Hvala lepa. Je prisoten tudi gospod Grov iz generalnega direktorata? Ja, želite besedo? Izvolite. Euh, Hvala lepa. Pripombo bi imel komentar glede pomembnega vprašanja, ki se nanaša na pravno podlago. Res je, treba je ločevati med pogodbo o delovanju Evropske unije. Tu imamo člen 173, ki je izhodišče, in potem imamo drugo pogodbo o Evropske uniji. Ta prepoveduje rabo proračuna skupnosti za financiranje operacij na področju obrambe. Torej, zato ta program ne more temeljiti na pogodbi o ni, imamo pogodbo o delovanju Evropske unije, imamo člen 173 in tu gre potem tudi za vprašanje konkurenčnosti v tej industriji. Cilj tega programa ni financirati obrambo. Cilj programa je financirati industrijo in samo fazo razvoja industrije do prototipa. Komisija ne predlaga, da bi to presegli. Mi ne predlagamo, da bi financirali prevzem zmogljivosti, kar je pač v izključni pristojnosti držav članic. Torej, menimo, da je to povsem skladno s pogodbo. Res je, program 2020, preobzorje 2020 ne omogoča financiranje obramne industrije, ampak zato ne izhajamo iz obzorja 2020. Mi imamo neodvisno pravno podlago, ki je ločena od tega obzorja. Smo posem izven obzorja 2020, ampak naj upozorim na nekaj. Obzorje 2020 je program, ki izključuje financiranje raziskav na področju obrambe, ampak pogodba ne izključuje financiranja raziskav na področju obrambe. Torej, še enkrat menimo, da ta uredba omogoča, da bi storili to, kar je predvideno. Seveda, to je omejeno le na prerasporeditev in potem bi se ustavili po prerasporeditvi. Hvala lepa za ta pojasnila. Zdaj pa dajem za zaključek besedo znova poročalcu gospodu Gonzalezu Poncu. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala vsem za to razpravo. Mislim, da je to prva razprava številnih, ki jih bomo imeli in zagotovo bodo zelo zanimive. No čakam na predloge sprememb kolegov, na vse, kar bi lahko olajšalo sprijetje besedila v tem odboru. Štiri točke bi pojasnil. Najprej naj rečem, da to ni dokument o evropski obrambi. Ne gre za to, da bi tu obravnavali ali je Sedaj je Evropska unija pred to odločitvijo, ali naj gre v smeri skupne obramne politike ali ne. Ne, to je mnenje o proračunu. Glede te politike, v kateri odločajo v drugem odboru. Torej, mi ne bomo tisti, ki bomo imeli obravnavo o tem, ali naj spodbujamo evropsko obramno industrijo ali ne. Mi se le pogovarjamo o tem, da bi imeli mnenje o tem, tej temi ker smo pač odbor za proračun in to je tema, ki jo obravnava drug odbor, ki je pristojen za to temo. Torej, rad bi, da vsi to razumejo, da ne govorimo o tem, da bi sedaj tu prevzemali uh, material, govorimo o raziskavah. Mi ne govorimo o tem, da bi skupaj kupovali opremo iz držav članic ali Evropske unije. Evropska industrija, naša podjetja imajo lahko skupne raziskave, da bi zmanjšali stroške prevzema opreme v državah članicah. In tretjič, iz vidika proračuna je jasno, da skupne raziskave pomenijo prihranke, kajti zaenkrat porabimo 28 krat več ali 27 krat več za raziskave v tem sektorju in če bi seveda prihranili pri tem, bi bilo to zelo varčno. No, ne moramo prenesti izkušenj kar tako z ene strani na drugo, ampak predstavljajmo si, kaj bi se zgodilo v ZDA. Kaj bi se zgodilo, če njihova obramna politika ne bi bila zvezna politika? na državni ravni, če bi namesto enega modela tanka imeli 51 modelov tankov. Takšna pa je situacija v Evropski uniji. Mi porabimo več kot Rusija za raziskave in razvoj v obramnem sektorju. In naša obramba, naša industrija res dejansko eh, zaostaja celo za Rusko. Torej, za konec bi rad uporabil tudi zelo modre besede iz sveta. In sicer, če govorimo o raziskovalni politiki v sektorju obrambe, ga prav zato, da bi tu stvarili prihranke. Teh prihrankov ne bomo našli v evropskem proračunu, ampak v proračunu držav članic. Tako da ni smiselno, da bi po eni strani govorili, da moramo imeti skupne raziskave pri obrambi, da bi privrčevali v državah članicah. Po druge strani pa, da jim bi imeli evropske prihranke, ampak gre za nacionalne proračune. Nacionalni proračuni prispevajo več, več bi morali prispevati. Ne gre za to, da bi to potem jemali iz evropskega proračuna. Nacionalni proračuni bodo privrčevali. Zato morajo tudi financirati to politiko. Torej, vsekakor me zanima vaše mnenje. V prihodnjih dneh čakam na vaše predloge in potem bomo imeli tudi temeljito razpravo, ki je seveda tako pomembna kot ta tema. Mhm, ja. Hvala lepa, gospod Kanzales. Pons, uspelo nam je nekoliko pred eh, predvidenim časom smo, kaj ti številni kolegi računajo s tem, da bomo točno začeli z uh, ob pol šesti uri z glasovanjem, zato predlagam, da sejo prekinemo za 12 minut in potem znova nadaljujemo točno ob pol šesti uri. Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie freundlicherweise. Kolegice in kolegi, če ste tako prijazni in se usedete, bi začel z glasovanjem. Veste seveda, da bomo potrebovali glasovalne kartice, pri glasovanju. Upam, da jih imate pri roki. Vidim, da številni dejansko ste jih prinesli. Ali je kdo od kolegov ali kolegice brez glasovalne kartice? Morda lahko pri njemu poštevamo dvig rok. Ne. Krasno. Potem pa najprej poskusno glasovanje. Also zum Beispiel, ob Sie der Meinung sind, dass ich diese Sitzung bisher ganz entzückend. Naprimer, ali ste mnenja, da sem odlično vodil to sejo, da ali ne? Upam, da bo to ustrezno poskusno glasovanje. No, potem mora nekdo še omogočiti, da glasujemo. Prav? Torej, zdaj lahko povem, da, glasov, da lahko glasujemo, torej glas, lahko date glas ste si glasovali. Videti je že tako, torej je konec glasovanja. Torej, 17 men, jih meni, da sem odlično vodil sejo, 3 ne menijo tako, 9 pa se jih je vzdržalo, čeprav vidim. No, krasno. Timor iz moje lasne delegacije je tako glasoval, tako, to si bom še zapomnil. Prav, torej smo pripravljeni, lahko glasujemo. Prisotnih je tudi obvladljivo število članov, tako da lahko sedaj eh, resno začnemo z glasovanjem. Prvi predlog, o katerem bomo glasovali, oziroma ne. Še najprej povem, da imamo danes uh, eh, popovdne celoten svežen glasovan, ki je povezan z rezultati iz pravnega postopka z petka eh, zvečer. Danes dopolne smo govorili o tem, torej eh, sedaj bi naj bilo že razumljivo. Uh, jasno, kako naj bi delovali. Najprej bomo govorili o pal, a, političnem kontekstu spravitnega postopka, kajti a, glasovali bomo tudi o, o spremembi proračuna številka 6 za leto 2016, ki zagotavlja spremljivo rešitev. Torej, zdaj glasujemo o mojem poročilu, o sprem, predlogu spremembe proračuna številka 6. Imamo predlog snorbe 1 pri prvem odstavku za 1 proti. Veliko več, torej zavrnjen. Predlog snorbe 2 za 2 proti preostali zavrnjen. Predlog sem pa eh, tri za, proti, zavrnjen. Predlog sem pa štiri za, pet, proti, veliko več, vzdržani, nobeden, zavrnjen. Potem glasujemo še o celotnem poročilu, poimensko glasujemo. Yeah, ja, yeah. Ja. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler, ich werde gerade darauf auf. Se pravičujem, pravkar so me opozorili, da bi moral reči še, da pri poročilu, da sta bili izvedeni še dva, izvedena še dva tehnična popravka pri petem odstavku, po, po besedici tense zapisano amounted namesto amounts in Potem še naslednje besede pri šestem odstavku bodo črtale. As part of global agreement covering also 2018 union budget. To sta dve tehnični korekturi, dva tehnična popravka, ampak uh, pomembno je, da jih še povem na glas za zapisnik. In sedaj, kdo glasuje za tako spremenjeno poročilo s temi popravki? Prosim, da pomensko odate svoj glas. So si glasovali, torej je konec glasovanja. Sprejeto z 32 glasovi za in z dvema glasovoma proti. Nič vzdržani. Hvala lepa. Potem nadaljujemo z enim samim glasovanjem o prav tako dokumentu, ki je povezan z eh, spravitvenim eh, postopkom. Gre za uporabo instrumenta prilagodljivosti. Poročevalec Sigrid Murešan, torej glasujemo. Skratka, moramo znova elektronsko glasovati. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Prav. S tem je glasovanje zaključeno. 30 glasov za, 2 proti, nič vzdržanih. Sprejeto. Potem nadaljujemo s poročilom gospe Vajdere o solidarnem skladu EU. Prav tako samo eno glasovanje, elektronsko glasujemo. Zdaj ste vsi glasovali, konec glasovanja. in poročilo je sprejeto z 32 glasovi proti, z, dvema, eh, z 32 glasovi za in dva glas, glasova sta bila dana proti. Čestitke, gospe Vajdere. Nadaljujemo z uporabo sredstva Evropskega sklada za pre... uporabo solidarnostnega sklada za plačilo predplačil. To je povezano z mojim poročilom o proračunu za leto 2017. Znova samo eno glasovanje. Pravzaprav imamo tri zahtevka glede mobilizacije eh, eh, marže za ne, um, predvidene izdatke. Prvi predlog spremembe za, proti. Štirje so za proti, veliko več, kdo so zdrži, nišče, zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Za. Prav tako štiri glasovi proti, več, kdo se zdrži, nihče. Torej tudi zavrnen predlog spremembe 3, kdo je za, proti. 5, kdo se zdrži? Nihče. Potem je to sprejeto. Končno glasovanje bo znova elektronsko. Glasujte. Končno glasovanje. Torej, to poročilo je potrjeno s 30 glasovi za, s 3 glasovi proti in enim vzdržanim glasovom. Hvala lepa. Nadaljujemo potem sporočilom gospoda Pope o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Finske. Imamo veliko predlogov sprememb. Začenjam za dva. Gospa Empel za. Proti. Kdo se zdrži? Sprejeto. Predlog spremembe 3, protokol odbor za zaposlovanje za proti. Kdo se zdrži? Sprejet. Predlog spremembe štiri. Odbor za zaposlovanje. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe pet. Gospoda Sarvame. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe šest. Odbora za zaposlovanje. Za. Proti. proti. Bolje, da preverimo elektronsko. Glasujemo. En glas še manjka. Če pač nekdo ne želi oddati glasova, aha, zdaj je oddan, konec glasovanja zavrnjen predlog s 19 glasovi proti, 14 glasovi za, enim vzdržanim glasom. Zdaj smo pri predlogu spremembe številka 7, prav tako odbora za zaposlovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8, odbor za zaposlovanje za, proti, vzdržani, zavrnjen. 9, odbor za zaposlovanje za proti. Zdrž, sprejeto. Predlog spremembe ena, gospoda Sarvame, za, proti, sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje. Aha, opozorili so me, da smo izpustili predlog spremembe številka šest. Ja, smo glasovali proti, tudi jaz se tako spomnim, prav. Ja, v redu. Sej, sej sem na vaši strani, kar ostanite mirni. Končno glasovanje o poročilu gospoda Pope. Glasujemo elektronsko. Odajte glas. Konec glasovanja. 31 glasov za, 3 proti, sprejeto. Čestito poročevalcev. Nadaljujemo z naslednjim poročilom o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Tokrat gre za vlogo Grčije oziroma v Atiki. Poročevalka je gospa Vjö. Več predlogov sprememb imamo. Začel bom z dvoj, eh, drugim predlog odbora za zaposlovanje za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis številka ena za, proti sprejeto. Potem pomeni, da je številka 3 brez predmeta. Nadaljujemo z četrtim predlogom spremembe za, proti, zdržani, sprejet. 5 za, proti, zdržani, sprejet. 6 za, proti, zdržani, sprejet. 7 za, proti, zdržani, sprejet. 8 za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Potem imamo še drugi kompromis za, proti, vzdržani, sprejet. In še to pomeni, da je prvi predlog spremembe brezpredmeten, potem pa nadaljujemo z zaključnim končnim glasovanjem, elektronsko bo, kar oddajte glas. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z 31 glasovi za in 3 proti. Čestitam. Potem nadaljujemo s poročilom gospoda Novakova o, o izvajanju pobude za zaposlovanje mladih. Začenjam z predlogom sobe 7 za, proti, kdo se zdrži, zavrnjen. 8 za, proti vzdržani, sprejet, se pravi čujem. Predlasujem B9 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem imamo še ustni predlog spremembe številka 1 poročevalca. Tako je zapisano, gospod Novakov, naj imate kaj povedati o tem? Prav. Ima kdo kaj proti? Nihče ne ogovarja, torej glasujemo za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem imamo kompromis številka 2. Aha, kompromis 1 še sledi. Kdo je za kompromis številka 2? Proti, vzdržani, sprejeto. S tem 10, 11, 12 in 14 postane brezpredmetni. Nadaljujemo z predlogom spremembe 3 za, to so 13, se opravičujem. Ja, ja, sem se opravičil in zagovoril proti. Zdržani, sprejet. Nadaljujemo s kompromisom številka 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Potem to pomeni, da 15, 16, 17 postanejo brezpredmetni. Nadaljujemo z 18. poročevalca za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo torej. Predlog spremembe 20 v dveh delih. Prvi del za, proti zdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Bolje, da preverimo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 18 glasov proti, 15 za, eno vzdržan glas, torej je zavrnjen. Četrti predlog spremembe za proti. Zdržani. Kompromis 4 je torej potrjen. Nadaljujemo z prilom spremembe 23 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 24 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 25 za. Proti. Zdržani. Sprejet. 1 z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog spremembe 2. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Sedaj pa na koncu pridemo do kompromisa 1. Kdo ga podpira? Kdo ne? Mislim, da ima večino predlog smrpe 3 je bil omaknjen, s tem smo zaključili glasovanje, še elektronsko glasovanje o končnem tako spremenjem poročilu. Dajte glas, prosim. Nadaljujemo s transferi. Tukaj moram sam sebi dodeliti besedo. Prerasporeditve. Kolegice in kolegi. Prerasporeditve 22, 27 in 31 vam želim eh, priporočiti v potrditev, kot tudi 21, ki smo ga prejšnjič preložili. Vprašanja, ki so išla iz eh, nezadostnega sodelovanja med EASO in komisijo so bila razrešena, tako da lahko tudi 28. Eh, prerasporeditev priporočim v povezavi z eh, predlogom spremembe 33, pa imam vprašanje za komisijo. Gre za predpristopno pomoč Turčiji, o tem smo v petek zelo intenzivno govorili na spravnem postopku in uh, vprašanja, ki, ki, ga, ki jih želim zastaviti gospodu Orelo je, zakaj nam priporočate to, to kot prerasporeditev, ne pa, da nam niste tega priporočili kot del pogajanj v petek v okviru spravnega postopka. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Če se strinjate, bom zelo nakratko predstavil to prerasporeditev, tako da bodo okoliščine članov tega odbora jasne. Komisija predlaga, oziroma zaproša za prerasporeditev 62 milijonov evrov, kar zadeva eh, odobritve za prevzem obveznosti v okviru IPA Turčija za humanitarno pomoč. 16. novembra je odbor za predpristopno pomoč se sestav in odobril predloge oziroma spremembe štirih večletnih programov za IPA Turčija. Te spremembe še zlasti zadevajo uh, proračunsko vrstico, iz katere je evropski prispevek k evropskemu, k tem se financira uh, teritorijalni napredek Turčije. Gre tako za kohezijsko predpristopno vrstico za Turčijo. Te spremembe upoštevajo nezrelost projektov, kot tudi neustrezno absorpcijsko zmogljivost, še zlasti v sektorjih okolja in prometa. Posledično, ko se je ta odbor sestav, so dodelitve za leto 2017 bile znižane za 89 milijonov. In te uh, obveznosti so tako s 16. novembrom postale uh, razpoložljive za izpolnjevanje drugih potreb v leto 2017. Naj povdarim, da je bilo to znižanje narejeno zaradi izraženega pomankanja absorpcijske zmogljivosti v letu 2017 in to je bilo storjeno v dogovoru s turškimi oblastmi. Tako da gre dejansko za proračunsko upravljanje, gre za, za odločitev, da se ta sredstva zmanjšajo zaradi izkazane pomankljive absorpcijske zmogljivosti in to je bilo dogovorjeno s Turčijo. Humanitarna situacija v Siriji pa še naprej zelo zaskrbljujoča in menim, da so odbori, člani odbora zelo se dobro seznanjeni, število razseljenih je doseglo 6,1 milijona, 1,3 eh, milijona ljudi je letos, torej leta 2017, zapustilo domove. Ocenjuje pa se, da 13,5 milijona ljudi potrebuje določeno vrsto humanitarne pomoči. da bi torej pomagali oziroma okrepili pomoč Evropske unije v tej krizi, komisija eh, predlaga, da se 62 milijonov evrov, ki so bili sproščeni iz IPE, prerasporedi v eh, ta namen. Torej, eh, vprašanje gospoda Gajerja je, da, ali govorimo tukaj o letu 2017. Prejšnji teden smo govorili o proračunu za leto 2017. 2018. Torej, 89 milijonov je bilo sedaj danih na razpolago zaradi zmanjšanja ovojnice IPA Turčije za leto 2017. Eh, Predlagamo, da se 62 milijonov tega preusmeri v humanitarno pomoč. Vprašanje je torej, kaj storiti z prostalimi 27 sproščenimi milijoni. Uh, No, 27 milijonov bo okrepilo INA, še zlasti um, južni sredozemski del INA in mislim, da bo zelo zanimivo za člane tega odbora, da bomo z dodatnimi desetimi uh, milijoni okrepili delo UNVRA, uh, ki pomaga palestinskim beguncem. Torej, teh 27 milijonov ni treba, da potrdi proračunsko ki organ, kaj ti gre za notranja prerasporeditev, ki jo opravi komisija. Hvala lepa. Hvala, to mar si kaj pojasni, kaj ti vprašanje eh, predpristopne pomoči Turčiji eh, je seveda bilo tudi politično obremenjeno in zato eh, vidim zdaj, da gre za prerasporeditev zaradi preslabega črpanja, temu lahko sledim, vendar pa bi tukaj še, da mi pojasnite, kaj gre za prerasporeditev 32, gre za 77 milijonov evrov, kar je precejšen znesek. Um, deck 32, transfer number 32. Torej prerasporeditev številka 32 zadeva okrepitev lok Eh, eh, inštrumenta za lokalno energetsko učinkovitost, torej za Eleno. To se izvaja pod okvirjem obzorja 2020 in predlagamo, da se prerasporedi 77,3 milijone iz energetskega dela inštrumenta za povezavo, povezovanje Evrope Eleni. Gre za uh, projekte, ki uh, so namenjeni čisti uh, energiji za vse evropejce, ki izhaja iz poročila iz novembra 2016. Namen pa je, da se sprostijo zasebne in javne naložbe za energetsko učinkovitost in tudi obnovljive vire v stavbah. Morda bo za člane tega odbora zanimivo vedeti še, da krepitev Elene iz finančnega instrumenta CEF da je bila predvidena v treh, dveh izplačilih, dveh tranšah. Tukaj gre za predlog tranše za leto 2017, torej 77 milijonov, medtem ko tranša za dva, leto 2018 bi naj bila tudi v obliki prenosa oziroma prerasporeditve proračunskega organa, ampak to smo prejšnji petek vključili takoj v sklepe spravnega um, odbora, tako da smo uh, to, to, teh 20 milijonov takoj vključili že tudi v te sklepe. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala tudi vam za ta pojasnila. Oziram se po članih. Ali želi še kdo besedo? Ima še kdo kakšno dodatno vprašanje? Ne. Torej, kot poročevalec bi potem predlagal, da se potrdijo vse prerasporeditve. Sekretarjat mi pravi, da lahko o tem glasujemo v svežnju ampak vsekakor elektronsko. Ali kdo temu ugovarja? Očitno ne. Potem, kar glasujemo v svežnju o teh prerasporeditvah proračuna. So, Konec glasovanja. sprejeto 26 glasov za, eden proti, dva vzdržana, najlepša hvala. Nadaljujemo z prerasporeditvami sredstev pri drugih oddelkih. Besedo dajem poročevalcu gospodu Tarandu. Gospod Tarand, predlog naj bi bil ta, da uh, se tega lotite po ustanovah, kaj ti ne želite priključiti določenih eh, prerasporeditev, torej bo za nas bolj pregledno, če gremo od ene institucije do druge, če se strinjate. Prav, potem vam dam besedo. <clears throat> Hvala, gospod podpredsednik. Bom to naredil tako, kot ste predlagali, vendar z nekim dopolnilom. Najprej Evropsko sodišče, strategija komisije, da zmanjša stroške za uh, zgradbe, se ni obnesla v tem uh, eh, prospravnem postopku. Če bom dobil potrdilo gospe Holmajer, bom predlagal, da podpremo sodišče njihovo prošnjo za prerasporeditev, zlasti ko gre za prerasporeditev za zgradbe. Če sem vas dobro razumel, predsedujoči, naj najprej glasujemo o tem ali naj še kaj drugega povemo o drugih institucijah. Bomo glasovali po institucijah, ja. So basically we can vote. Torej sedaj lahko glasujemo o prerasporeditvi za sodišče. Tist, torej glasovali bomo poimensko, elektronsko za to priporočilo oziroma predlog. Gut, wenn es, wenn es keine... Če nima nihče nič proti, proti temu predlogu poročevalca bomo glasovali. Nihče ni proti temu Indrek, boš nadaljeval z drugimi institucijami, jaz sedaj pa Evropsko računsko sodišče. Tudi tukaj imamo štiri prerasporeditve, od katerih so tri običajne prerasporeditve. VAP 14, te pa je drugačno. Želel bi vas opozoriti, da žal tega ne morem podpreti večino ljudi v Luksemburgu ima težave z hrbtenico, zato potrebujo nove mize. Jaz sem vedno za to, da ustvarimo boljše pogoje za delovne pogoje za ljudi, ki delajo v, eh, na področju evropskih financ. Ampak kasneje sem izvedel, da je cena enega stola, ki ga hočejo zamenjati, čez 716 eh, evrov in to je več kot mesečni dohodek učitelja pri meni v Estoniji. Vem, da je Luksemburg draga država, ampak vseeno. Ne vem, morda bi bilo bolje najeti nekega uh, trenerja, da jim bo pomagal ali imamo tudi mi takšne električne stole, kot si jih oni želijo. Tudi sam imam težave s hrbtenico. Raje bi ta denar dal Klausu Veleju, da naredi nekaj za poslanke in poslance. Tu ne govorim ironično. Kam, kako daleč bomo pašli, se sprašujem. Tukaj gre za 100 tisoč eh, evrov in lahko jih kar s kleskom prstov potrdimo, ampak ne gre tako. Ljudje v Luksemburgu, v Evropskem računskem sodišču se morajo vprašati, ali so oni tisti, ki največ trpijo na tem svetu in oni potrebujejo sedaj neke električne naprave. Morda ne bom politično korekten in se vnaprej opravičujem, ampak če hočejo to, potem jim pa električne stole, ki jih za usmrtitev uporabljajo v ZDA. In eh, zato bom glasoval proti tem. Torej, to, kar je bilo mišljeno ironično, ne bomo morda zapisali dobesedno v zapisnik. Sedaj pa postopek. Se strinjate z načinom, odločanja, ki ga predlaga poročevalec? Je kdo proti temu, da glasujemo? Gre za naslednji predlog. Tri prerasporeditve za Evropsko sodišče podpremo, 14 pa zavrnemo. To je predlog. Dobro. Kdo je za to, da sledimo predlogu, ko gre za glasovanje poročevalca? Najprej za prerasporeditev T 14 T. Tukaj Indrek predlaga, da glasujemo proti. In predlagam, da glasujemo v skupini o 11, 12 in 13. Tukaj Indrek eh, predlaga, da smo za. Seveda moramo glasovati elektronsko. Torej, glasujemo. Eh, Treba je dobro razumeti. Mislim, da je veliko lažje reči, da bomo imeli 14 glasov o transferu. Če glasujemo ja, bomo glasovali proti, torej o 14. Sicer pa bo prišlo do zmede, če bomo glasovali eh, kar tako. Treba je glasovati jasno. Ok. Also, dann folge ich dem Dobro, potem bomo sledili predlogu Jose Manuela. Nihče, ugotavljam, nihče ni proti prerasporeditvi 11, 12 in 13. Drži? Dobro, potem bomo sedaj glasovali o 14. Poročevalec priporoča, da zavrnemo to prerasporeditev. Tisti, ki bo rekel da, se strinja s predlogom eh, Indra Katraranda, tisti, ki bo rekel ne, pa je za ta, to prerasporediti. Avtor predloga je tukaj. To je naš poročevalec. Poročevalec predlaga, da pri 14 glasujemo za ne. Torej, morate zeleno pritisniti, če hočete podpreti poročevalca. To se mi zdi enostavno. Okay. Also mein Problem ist ja, jaz imam eno težavo. Postopek mi ni čisto jasen pri teh prerasporeditvah namreč. Bomo drugače delali. Ali se odbor strinja z Indrekom, da zavrnemo ta predlog prerasporeditve? Yeah, to... Se to sem rekel, o tem predlogu za prerasporeditev moramo glasovati. Okay, no pa glasujmo elektronsko. Indrek predlaga, da zavrnemo 14T. ELS, vi hočete to sprejeti, ker kažete s kazalcem navdol? Ok, če vas dobro razumem, je potem to to. You don't have to vote. Okay. Einstimmigkeit dafür, dann gerne kein. Dobro, če ni treba glasovati, če se vsi strinjate, potem je vse jasno. Potem pa, Indrek, prosim, nadaljuj se, pa opravičujem, ker sem naredil to zmedo, pravi predsedujoči. Ova metka. No, Predsednik, okay. predsednik, to je zelo enostavno. Če vas dobro razumem, da je za razliko od predloga Indreka sedaj prišlo do podpore te prerasporeditve. To prerasporeditev ste podprli. Poglejte, stvari so zelo enostavne. Smo za ali proti prerasporeditvi, to je vse. Smo proti glasujemo proti, če smo za, ja, glasujemo za, to je tako enostavno. Also, ich bin ja eurer Ansicht nur. Ja, strinjam se z vami, ampak iz sekretarijata sem slišal nekaj drugega. No, pojasni. José Manuel, šolivo. Bon, on va laisser. On, on... J'a- José Manuel. Ja, sprejemam predlog predsedstva. Predsednik ne želi glasovati o prerasporeditvi, želi glasovati o predlogu poročevalca. Ampak predsednik odloča o tem. Dobro, če je to odločitev predsednika, mi glasujemo proti predlogu poročevalcev LS, ampak naj bo jasno, o čem glasujemo. Če glasujete za predlog poročevalca, mi, ki podpiramo prerasporeditev, glasujemo proti predlogu. To je jasno. Ok. Kuč. Ok, also, das war mein vorschlag. No, to je bil moj predlog pred približno desetimi minutami. Hvala, Jose Manuel. Morda, če bom to rekel v angleščini, bo vse bolj jasno in enostavnejše. Indrek predlaga, da rečemo ne, ko gre za prerasporeditev številka 14. Torej, elektronsko bomo glasovali. Kdo se strinja s poročevalcem? To je vprašanje. Tisti, ki ne, se ne strinjate s poročevalcem, morate glasovati proti. Sedaj pa upam, da je vse jasno. In to elektronsko bomo glasovali. So, okay, let's vote. No, pa glasujemo. Bitte schön. Den Anno, was machst du? Okay, close the vote. Konec glasovanja. Predlog Indreka je zavrnjen s 16 glasovi, to pomeni, da bo prišlo do te prerasporeditve. Indrek, lost the... Indrek je izgubil pri glasovanju o svojem predlogu, torej dobili bodo v Luksemburgu te elektronske stole. Ne, oprostite, ne stole, mize. Si končal, Indrek? Če ne, pa nadaljuj kolegice, kolegi, opravičujem se, da vam povzročam težave. Ampak Ko sem govoril o električnih stolih, sem pač imel svojo predstavo v misli. Sedaj pa gremo na parlament. In vedno je zelo pomembno upoštevati parlament. Hvala Bogu, imamo gospoda Kletija tukaj, ki bo morda lahko o meni odgovoril na dve vprašanje. In sicer sta se mi porodili ti vprašanji, zato ker v tem odboru za proračun nismo imeli do veliko časa, da ustrezno med seboj se informiramo. Prvič. Službe sprašujem, ali je kakšna druga možnost, zato, da eh, financiramo prerasporeditve iz 3 in 4, ne za iz sredstev, ko gre za opremljanje nekaterih delovnih mest. 3 milijone evrov mislim, da ne potrebujemo za prihodne prerasporeditve. Gospod Ashworth, ker se dobro razumeva, ne želim tega bremena pustiti vam, zato zastavljam to vprašanje. Drugo vprašanje. Projekti za notranjo interkom opremo, zakaj niso bili vključeni v ta proračun za letošnje leto? Govorite o primerni ravni proračuna in ta mora vedno upoštevati potrebe eh, proračunskega organa ali pa se motim? To sta moji dve vprašanji. Hvala. Je kdo iz eh, uprave tega parlamenta prisoten, da bi odgovoril? Ja. Hvala, predsednik, naj skušam podati najbolj primirne odgovore. Glede tega vprašanja, ali lahko financiramo prerasporeditev C3 in C4 iz drugih razdelkov, teoretično ja, ampak imamo tudi časovno omejitev. In sicer, če bi tu imeli predstavitev 4. decembra, bi imeli težave s prevanjem in tolmačenjem, zato da bi lahko predstavili še en vir. Torej, ne skušam razložiti, zakaj je to posem spremljivo, da bi 7 milijonov vzeli iz eh, vrstice za prerasporeditev oziroma selitev gre za 84,7 milijonov. To bomo dali v tisto proračunsko vrstico, ki je bila obnovljena leta decembra 2015 za letošnje leto. Sedaj smo ob koncu letošnjega leta. Torej, te časovni vidi, ko določamo proračun ob koncu leta, moramo tu poštevati, kar je bilo sprejeto leta 2015. Tu imamo kar nekaj negotovosti glede nekaterih projektov in mogoče tega ne moremo urediti. In potem še ena splošna težava in sicer gre za nekaj, kar je zelo pomembno na področju varnosti. Videli smo, kaj se je zgodilo letos, dela v Strasburu, torej ekipe so zelo aktivne za to prioritetno varnostno delo. Tudi vi sami ste rekli, da je to prioritetno v zadnjih dveh letih ste pri proračunu to ponavljali. Kar pomeni, da bodo manj prioritetni projekti trpeli, ker bo premalo kadro za realizacijo. Naj omenim nekaj projektov, do katerih ni prišlo ali kakšne so okoliščine, zato da imamo zdaj 7 milijonov priselitve. Največji vir je Brusel. Prvi projekt Prvi niz projektov zadeva pomakanje odločitve glede stavbe PHS, ker imamo pripravljalna dela, ki so povezana zlasti s selitvijo knjižnice in kabineta generalnega sekretarja predsednika in drugih infrastruktur. Ni bilo odločitve o stavbi PHS, zato še nismo začeli s temi prvimi deli in prvo študijo. Potem smo imeli tudi kar nekaj vplivov pri izdatki za stavbo MEVS in imeli smo datum in vse, ampak takrat, ko naj bi prišel tega, je moral pogodbenik vrniti 2 milijona evrov. Potem imamo tudi zamudo pri razpisu glede centraliziranega upravljanja stavb in glede odkrivanja požarov za vse lokacije v Bruslu nič hudega, pa imamo razpis in še vedno nimate časovnice v rokah. Potem imamo še projekt glede dvorane v Atriumu in tam imamo 800 tisoč evrov. Potem je prišlo do prekenitve projekta v stavbi Trev, kajti ob koncu leta 2015 pa vse do danes je bilo odločen, da bi imeli renovacijo v stavbi Trev do leta 2020 in potem to pomeni, da ne bi zdaj smeli posegati v to. Toliko, toliko glede Bruslja, to so glavna dele, imamo že 5 milijonov in pol v Luksemburgu. Smo opustili nekaj majhnih projektov, kajti perspektiva selitve še ni zelo jasna, ampak v stavbi Šuman smo bolj aktivni, lahko da bo prišlo tudi do negativne arbitraže. Potem Strasbourg, tam imamo majhen niz eh, del, kot sem rekel, šlo do zamude, ker je bila ekipa povsem posvečena izvajanju večjih del in sicer so naredili uh, vhode v stavbi Vik bolj varnostno opremljene. Potem pa še neka informacijska pisarna iz Pariza tudi potrebuje 2 milijona evrov. Takrat, ko bo to na voljo parlamentu in končna pogajanja glede te pogodbe obsegajo povračilo teh 2 milijonov do leta 2020. Torej imamo še 2 milijona. In na koncu imamo še teh 7 milijonov, ki so na voljo. To bo na voljo pri tej prerasporeditvi in to bomo predstavili na zadnjem zaseden 4. decembra v okviru prerasporeditev. Najrečem, da je to univerzalni proračun. Ni razloga, da bi sedaj zavračali to, da imamo presežke pri nekaterih vrsticah, pri drugih pa ne. Potem še nekaj naložbe. Tu gre za prerasporeditev 4 in 5 pravzaprav. 6. Ne, 5 in 6, oprostite. Ja, v času proračunskih pogajanj skušamo omejevati rast proračuna. V odboru za proračun v zadnjih letih vidimo inflacijo, ki znaša 1,7 ali 1,8 odstotkov. Seveda imamo znane naložbene projekte, ampak težko bi tu dodali še kaj, če želimo ostati v okviru proračunskih pogodb, ki jih imamo. Vemo tudi, da bo šlo za 2 milijardi evrov do konca leta. Gre za tehnične vidike in to bo znašel 2 odstotka. To pomeni, da naj bi tu zaključili proračunske razprave s tem ciljem do spomladi, bi rekel. Torej, vedoč, da če bomo imeli kakšne nujne potrebe po naložbah, lahko do tega pride, seveda s potrditvijo proračunskega organa, zato smo tu danes pred vami. To bi potem lahko izvajali in to končali do konca leta. Na tak način bomo lahko ostali v proračunskih omejitvah, istočasno pa lahko izkoristimo prožnost, ki je omejena na 2 odstotka proračuna tu za naložbe, ki smo jih videli. Mislim, da imamo tudi 6 plus 5 milijonov, torej 11 milijonov proračuna je, imamo tu in mislim, da poslovnik predvideva to prožnost preko te možnosti pri razporeditev proračuna, če je to potrjeno odboru. Hvala. Poročevalec nam mora sedaj ponuditi svoje priporočilo oziroma predlog. Hvala, gospod Kleti. Maksima suficit, bi rekel. In uh, smo za. Okay. Der Berichterstatter poročevalec predlaga, da <clears throat> podpremo to prerasporeditev, je kdo proti, ne, potem smo jo podprli. Hvala. Sedaj pa nepremičninska politika, ne, pardon. Opravičujem se še nek predlog odboru za proračun na koncu bi ponudil. Poročevalci v naslednjih letih bodo od gospoda Ashworta, od mene in tako naprej, dobili vse informacije o teh prerasporeditvah. In mislim, da je to zelo koristeno orodje za pogajanja. Tako bomo natančno lahko ugotovili, kaj nam institucije predlagajo. Kaj ti same prerasporeditve že po definiciji kažejo, da gre za dovolj denarja v nekaterih proračunskih vrsticah, ki so namensko načrtovane za recimo proslavo 40. obletnice eh, računskega sodišča. In mislim, da je dobro, da tako, da vse te informacije posredujemo poročevalcem eh, v naslednjem letu, ki se bodo potem pogajali z institucijami. Hvala. Potem nepremičninska politika. Imam informacijo, da tukaj ni nič. Ne, nič. Dobro, potem pridemo na točko razno. keine... Če nihče nima kaj povedati v okviru razno, naj povem, da jutri nadaljujemo ob, ob 8.30, govorili bomo o EFSI in sedaj zaključujem to sejo.